Okay. Okay, if you could uh, take your seats. Uh. Prosim, sedite. No, se morali skrutinirati, ampak eh, najprej sporočila predsednice. Najprej naj pozdravim oba člana Hrvaške včeraj, um, ste bila tukaj še um, ob monetarnem dialogu. Sedaj je sekretarat odborov poslal tudi nov lingvistični profil. Glede tega sem že podala nekaj obvestil, že večkrat v preteklosti, ampak še enkrat. Um, kodeks ravnanja glede večjezičnosti je spisek pravil za tolmačenje in prevajanje v Evropskem parlamentu. Ena izmed zahtev je, da mora odbor pripraviti vse ustrezne predpise in teko mandata zagotoviti tolmačenje eh, glede na dejanske potrebe članov odbora. To nalogo upravlja sekretarjat. Tukaj se upošteva um, vse ponopravne člane kot tudi namestnike. Vse to se upošteva pri pripravi eh, zaseden za 12, 16, 19 in pa 20, 20 um, tolmaških režimov. Uporabljamo različne dvorane za naše odbore. Včasih imamo fizične omejitve, zato nekateri jeziki včasih niso na voljo. Se upravičujem za to in računam, da boste to razumeli. Včasih ni mogoče imeti vseh eh, dvoran z vsemi tolmaškimi kabinami za vse uradne jezike, torej za 23 jezikov v EU. Se opračujem za to, ampak se zelo trudimo, da bi to izboljšali in to uskladili z našim profilom. Potem še um, roki za ložitev predloga sprememb. Um, proračun za 2014 v komisiji je bil sprejet, poseben program za predloge sprememb za proračun bo kmalo na voljo. V tem kontekstu je treba podariti to, da morate pri svojih predlogih sprememb um, zapisati tudi to, kakšen je zapisani znesek za proračunsko vrstico, ne pa razlika, ki ta se potem uh, avtomatsko izračuna v sistemu. Ta končni znesek je še toliko bolj pomemben, zato ker um, stališče sveta 5. julija še vedno ni bilo na voljo. Rok za vložitev predlogov sprememb za proračune enak kot pri um, amadmajih za mnenje, to je 18. julija. Če imate kakšne pomisleke glede samih številk, prosim, da se posvetujete sekretarjatom. Potem eh, posvetovanje ekona glede okrepljenega um, nadzora um, pri finančnih storitvah. Um, junija 2013 smo govorili o tem, 86 odgovorov smo dobili, to je sedaj na voljo tudi na spletni strani. Ekon se zahvaljuje vsem, ki so se odzvali na to in sedaj analiziramo te odzive, tako da bi ugotovili, kako sedaj naprej. Posodobljene informacije glede MIFID-a in trialoga o MIFID-u. 4. Um, julija je potekal prvi trialog glede MIFID-a, potem um, tržne strukture ter pa upravljanje gospodarstva. O tem smo govorili prav tako, bomo sedaj imeli še dodatne trialoge, um, obene pa bo potekalo še tehnično delo. To se lahko začne tekom poletja. Naslednji trialog pa bo 4. septembra. Okay. Oh. okay. Right. Uh, we just just uh, seem to have got. Torej, pri točki sedem tukaj imamo več uh, stvari um, pos, ponovno posvetovanje odbora. Najprej glede um, statistike, člen 70 v poslovniku. To poročilo je bilo izdano že nekaj časa nazaj. Sedaj je to prevzel Liam Wang Ngok. 26. junija je bil dosečen kompromis um, po nadaljnih trialogih, zaključili smo potem tudi s pisnim postopkom glede statističnega okvira in uredbe o tem okviru v času irskega predsedovanja sedaj se ponovno želim posvetovati s tem odborom. Po členu 70 zanima me, ali kdo želi kaj dodati v zvezi s tem. Mislim, da smo lahko kar zadovoljni z rezultatom, sicer nismo dosegli vsega, ampak smo pa dosegli kar velik napredek. Ima kdo kakšno pripompo? Ne, um, če ne bomo torej to dali na glasovanje na plenarno zasedanje, gotovo bo to oktobra potem še eno ponovno posvetovanje odbora. Um, uredba o tržni manipulaciji in pa o notranjih informacijah, trgovanje z notranjimi informacijami. Dosegli smo dober rezultat iz trialoga. Arlin je bila poročevalka na naši strani in zato kar dajem besedo. Hvala. No, pravzaprav bi se samo rada zahvalila poročevalcem v senci za odlično sodelovanje pri tem dosjeju to so bila zelo strokovna, kompleksna vprašanja in zelo dobro ste se znašli v tem. Hvala lepa Šeron, da ste temu predsedovali. Hvala lepa tudi odličnemu osebju, um, tako iz sekretarjata, iz skupine, kot tudi iz celotnega parlamenta in hvala lepa tudi komisiji. Tudi vi ste bili zelo konstruktivni, tako da smo res dosegli dober dogovor. In hvala lepa vsem torej. Okay, thank you very much. Uh... Hvala, Arlin. Hvala lepa za učinkovitost pri obravnavi tega dosjeja in trialoga. Formalno lahko rečem, da smo se ponovno posvetovali z odborom, bomo to potem posvetovali na plenarno zasedanje na podlagi rezultatov trialoga, ali kdo temu nasprotuje, kakšen odgovor ne. V redu bomo to posvetovali za plenarno zasedanje.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 redu. Morda bomo potrebovali kartice, bomo videli. No. Moramo se dogovoriti, ali pa tudi ne, o začetku trialoga. Glasovati moramo o odločitvi, da začnemo pogajanja s svetom na podlagi besedila, ki je bilo sprejeto na plenarnem zasedanju prejšnji teden. To ste dobili, sekretarat je to poslal vsem članom. Pogajalska ekipa z poročevalcem in poročevalcem Senci je tukaj delovala. Um, tukaj imamo člen 72 poslovnika, ta tukaj velja. In to pomeni, da mora večina članov Ekona to podpreti. Sedanes je 50, kot sem že včeraj povedala. Uh, Um, sedaj imamo dva nova hrvaška kolega. Zato sedaj potrebujemo 26 članov, ki so za to. To je nov člen v poslovniku. Prosim, kdo je za, za to, da podelimo mandat? Kdo proti? se kdo vzdrži? Ne, v redu. 29 za. Oziroma celo 30 za. Nihče ni proti. Bomo začeli ta pogajanja. Torej, this is all too complicated we now go Vse skupaj je zelo zapleteno. Sedaj pa 17. točka na dnevnem redu. To je moj osnutek mnenja. Spremljanje prenosa zakonodajnih oblastil in nadzor držav članic nad izvajanjem izvedenih oblastil komisije. Tukaj sem podala predloge in sicer na podlagi naših izkušenj iz odbora pri takšnih vprašanjih. Bom nadaljevala, ko se boste malce umirili. Morate biti zadosti tiho, da lahko sama sebe slišim. Najprej uredba o finančnih storitvah tukaj smo imeli dodaten format eh, regulativnih tehničnih standardov. Prav tako smo želeli, da so ti regulativni tehnični standardi, ne pa delegirani akti v veljavi, kjerkoli je to mogoče. O tem smo se dogovorili že pri OMBIS 1. To je, mislim, da najboljši možni pristop. Prav tako želimo poskrbeti za to, da bo komisija prejela ustrezen tehnični nasvet glede kakršnekoli delegiranih aktov. Prav tako naj še podarim, so zakonodajalca se morata prizadevati za to, da bi pojasnila okvir in pa namen kakršnega koli prenosa v besedilu na prvi ravni, še posebno, ko gre za politične odločitve naše uh, izkušnje pri AMFD, so, da smo včasih nekatere zelo bistvene odločitve predali na delegirane akte, niso pa podali nekakšnih um, smernic, kar je bilo ključno za ESMO pri uh, besedilu, ki je na prvi ravni, je to ključno. Če imamo politične prioritete, moramo poskrbeti za to, da smo to tudi vključili v nadaljne delo, v besedilo. To moramo vedno zagotoviti. Pa še ena težava, na katero smo naleteli časovnica. Ko komisija nekaj pripravi, mi tega ne zaključimo ravno hitro, morda počasneje, kot si to želi komisija. Zato včasih ne vemo čisto točno, kakšna bo časovnica za RTS in pa za delegirane akte. Zato predlagam, da vedno moramo zagotoviti ustrezen časovni okvir že naprej. Naprimer, sedaj imamo časovnico, um, kjer je urnik zelo natrpan. Um, sedaj moramo veliko stvari sprejeti, um, pa imamo volitve naslednje leto, moramo sprejeti še tudi marsikaj glede um, uh, CRD4, torej direktive o kapitalskih zahtevah. Marsi česa se moramo še lotiti. Prav tako moramo poskrbeti tudi za to, da bomo delovali pregledno in da se bomo posvetovali z vsemi zainteresiranimi strani glede teh odločitev. Na koncu sem tudi zapisala v predlogih eh, to, da mora ta skupina zainteresiranih strani poskrbeti za to, da je treba tudi pri imenovanju članov zagotoviti zadosti časa, da bodo vsi dejansko lahko prisotni na srečanjih te skupine zainteresiranih strani. Včasih morda ni nujno to povezano z delegiranimi akti, ampak imajo pa tudi svoje mnenje glede delegiranih aktov, zato je treba tudi ta mnenja upoštevati. Prav tako sem zapisala tudi um, naslednje, kako komisija tolmači sam okvir, kajti Na takšen način eh, se parlamentarni strokovnjaki ne morejo odeleževati vseh eh, skupin strokovnjakov. Trenutno teoretično zahtevajo, da napišemo pismo, tako da zaprosimo za prisotnost na vsakem posamičnem srečanju. In to je res zelo okoren postopek, imamo sicer ad hoc dogovor, tako da zaprosimo za to pri posamičnih dosjejih, ampak komisija se to razlaga drugače um, res zelo neposrečeno, moram reči. Tudi drugi odbori imajo podobne težave, celo še huše kot pa mi. Tudi oni ne morejo um, imeti enake pozicije kot države članice. Prav tako se včasih zgodi, da se potem pogovarja tudi o drugih stvarih, eh, kjer mi nijamo svojih pristojnosti in eh, potem se na koncu pogovarja o delegiranih aktih, um, se ne pogovarja o stvarih, um, kjer smo mi pristojni potem eh, pri direktivi o kapitalskih zahtevah. Tukaj smo še enkrat eh, preučili to, koliko eh, časa se nameni regulativnim in tehničnim standardom. Pri MIS-1 smo naredili tako, da smo imeli en mesec plus en mesec, ampak nismo pa upoštevali kompleksnosti in pa količine vseh teh dokumentov. Sploh se to pogosto zgodi pri novih vsebinskih zakonodajnih aktih. Sedaj imamo 1 plus 1 plus 1 in glede na to pričakujemo, da bomo imeli še um, dodatni tretji mesec. V primeru, ko imamo res zelo obsežne dokumente, ki so tudi zelo kompleksni in potem se pojavijo tudi težave glede časovnice za plenarno zasedanje. Če bomo že nekaj zavrnili, potem uh, so izkušnje pokazali, da dejansko potrebujemo za dosti časa um, med glasovanjem v odboru do plenarnega zasedanja. Omes moramo potem razložiti vsem, um, kako je s tem. Pri izvedenih finančnih instrumentih smo imeli kar um, veliko paniko. Um, imeli smo legitimne pomisleke, nevladne organizacije pa so menile, da smo popustili lobistom, če da se da želimo, želimo kar odpraviti zakonodajo, ampak to ni bilo tako. Če bomo morda potencialno nekaj zavrnili, potem potrebujemo zadosti časa, da to razložimo ali pa da se dodatno pogajamo in pridemo do konkretne rešitve. To smo pri Emirju dosegli, um, čeprav smo morali vse skupaj urediti v ne vem, dveh dneh, to ni bilo ravno dobro. Zato predlagam, da ohranimo 1 plus 1 plus 1, torej 3 mesece, to ne bo standardno pravilo. Potem poletni odmor in pa volitve, tudi to sem obravnavala. Moram poskrbeti za to, da ta čas ne bo izgubljen. Komisija mora upoštevati um, torej tudi poletniče, poletne čas, um, počitnice v svojih časovnih okvirih. Če nekdo želi pripraviti časovnico, mora upoštevati tudi to, da so mes poletne počitnice. Potem je tukaj še nekaj drugih točk, ampak mislim, da je drugo predvsej jasno. Uh, Kaj pa drugi mislite, če še kdo meni, da ima kakšne težave pri izvedenih oblastilih, pri delovnih aktih, potem eh, prosim, da to še zapišete v svojih predlogih sprememb. Ne vem, ali je kdo od pročevalcev v senci tukaj. Werner, Werner, ti si pročevalcev v senci za ILS, imaš kakšen komentar? 17 delegacij glede delegiranih aktov 17.17. Ali pa si popolnoma zadovoljen z vsem, kar sama počnem. It's the follow-up on the delegation. Glede, to je spremljanje prenosa zakonodajnih oblastil, točka 17. Sama se zdaj predstavila svoje mnenje, to bomo potem dali naprej odboru za pravne zadeve. In to se navezuje tudi na um, tehnične standarde pri emirju. No, kakorkoli že. No, morda je najbolje, da kar vprašam, kdo želi kaj povedati, Kay, Peter, Kay kot prva. Očitno ste se nekateri kar sami javili, da nekaj dodate. Hvala lepa. Glede tega predlaganja mnenja naj povem, da se strinjamo z veliko večino vseh teh eh, pripomb. Sicer imam nekaj dodatkov, eh, ne bi ničesar črtala, ampak samo nekaj dodatkov. Se strinjamo s eh, časovnico. Posvetovanje z zainteresiranimi strani je pomembno. Ocene učinka in pa pravni svet so tudi del celotnega svežna in vse to v celoti podpiramo. Potem še nekateri dodatki, ki jih predlagam, pa so eh, pretok informacij v parlament. V poročilu si monila to, da je informacije treba posredovati predsedniku in pa poročevalcu, ampak misli, da morajo tudi vsi poročevalci v senci dobiti te informacije, predvsem zato, um, ker karkoli je še rezultat eh, te skupine zainteresiranih strani, je stvar v tem, da če poročevalci v senci eh, dobijo to istočasno, potem lahko um, lažje dosežemo absolutno večino na plenarnem zasedanju, kajti potem bodo vse skupine že od vsega začetka imele vse informacije. To bo precej lažje. Torej, želim, da se te informacije posredujejo tudi vsem poročevalcem v senci, vsaj pri ključnih dosejih. Tukaj ni um, zelo dolg rok in zato mislim, da je izmenjava informacij lahko zelo koristna. Prav tako, glede na nedavne izkušnje, predlagam tudi tole. Moramo nekako ugraditi tudi izmenja, ustno izmenjavo informacij um, glede um, esme. Tudi oni seveda um, morajo razumeti, kaj si želi parlament, um, preden gre potem vse v javnost. Um, mi um, moramo že naprej to razložiti, preden um, se to vse skupaj zapiše črno na belem. Sicer v nasplošno podporno podpiram to, kar se je prepovedala. Hvala, Peter. In potem Sven. Hvala, se strinjam. No tukaj gre, gre za nekatera demokratična nasprotja, do katerih lahko pride pri besedilu na prvi ravni in se lahko zgodi, da um, se to prekliče in to ni v smeri, ki si jo mi želimo. Zato mislim, da moramo biti popolnoma jasni tudi, naprimer, pri ISIS, moramo vedeti, kakšen postopek in pa kakšen bo sodelovanje s komisijo. Pa še nekaj. ICES. Tudi določeno delo mora tukaj potekati v skupnem odboru. No, Jan in pa sam eh, tukaj želiva sodelovati, namreč skupni odbor. Um, ko um, to spostavimo, mora že delovati, mora spremljati to, kako ICES, naprimer, spodbuja horizontalni pristop. In tega trenutno ta odbor ne počne in tukaj mislim, da bi lahko marsikaj izboljšali. Sicer pa se strinjam s tistim, kar se je povedala. Um, in uh, sedaj bomo predlagali tudi izvedbe ukrepe glede um, nesolventnosti dve. Tudi pri tem je to zelo pomembno, da imamo Sven. Hvala lepa, Sharon, za dobro poročilo. Se v celoti strinjamo s tem. No, samo nekaj glede ICS. E Moramo pogledati tudi to, kakšna je sestava skupine zainteresiranih akterjev in moramo tudi podariti to, da se pojavljajo težave glede sledenju um, predpisom pri tem. No, večina tega mislim, da bo temeljila na naših lastnih postopkih. Glede, tukaj imamo ogromno delegiranih aktov in pa regulativnih standardov. To je problem. Um, po drugi strani pa manjše skupine ne morejo sodelovati um, s temi drugimi akterji, vsaj ne glede vseh teh podrobnosti, zato ker nimamo zadosti osebja. In kaj je potem rezultat? Um, vse skozi se treba posvetovati z zunanimi akterji, kajti če to ne bo mogoče, tudi ne bo mogoče preveriti vsebine vseh teh dokumentov. In zato se pojavi vprašanje. Tudi v sekretariatu je problem v tem, da so viri omejeni, ljudi ni zadosti, vse to je težko preveriti. Potem na koncu imamo naprimer um, skupine strokovnjakov, njihove rezultate dela ali pa potem uh, sekundarno zakonodajo in potem se sicer morda res naprej posreduje vsebina, ampak analiza pa ne. Ja, razumem zato, ker sekretarjat ni, vsaj teoretično ne, ni politični organ. To je bila šala, mimo grede. No. Zato je vprašanje, kako omogočiti dejansko pripraviti analizo glede različnih vprašanj. Večina, kakor dobimo, ni del običajnih eh, zakonodajnih postopkov. Redko dobimo zahteve za spremembe. Ja pri običajnih postopkih pa je veliko sprememb, veliko zahtev za spremembe. Torej, kaj to pomeni? Lahko rečemo, da komisija skupaj s vsemi pristojnimi agencijami vse počne odlično, torej pri prvem delu postopka. No, ne vem, če je to ravno res. Zato mislim, da imamo težavo. Problem je v zmogljivosti tega, kaj lahko strimo pri spremljanju, pri analizi. Uh, Zato mislim, da moramo okrepiti naše notranje postopke pri tem. Hvala. Še kdo? Bi še kdo kaj dodal? Ne. Seveda pozdravljam to, da bi imeli še dodaten član osebja, se strinjam s Kej, vsi pročevalci v senci bi tudi morali dobiti določene informacije. No, ampak včasih pa se zgodi, da želimo formalna pisma. In v teh primerih eh, me res zanima, um, koliko teh informacij bi lahko posredovali. No, ne vem, morda bi bilo res smiselno, če bi to poslali tudi drugi, ampak ne moramo pa tega poslati vsem, kajti včasih je to lahko nekoliko tvehano. Um, torej, v redu, če damo to naprej predsedniku in poročevalcu, potem je to eno, kajti če um, se sama predsednica potem lahko poskrbim, da bodo te informacije posredno prišle do poročevalce v senci. Ampak če bomo pa pripravili kakšen jasen predlog spremembe, um, če to lahko pripravite, bo to odlično. Potem se strinjam tudi glede izmenjave informacij. Če želite tukaj vložiti predlog spremembe, je v redu. To podpiram. Peter. Uh, Ja, seveda bi bilo dobro kaj zapisati glede horizontalnih vprašanj, pa glede skupnega odbora. Ti e, imaš tukaj veliko več izkušenj glede izvedbenih ukrepov. Morda je treba to preveriti, ali smo to vprašanje ustrezno zajeli. Se lahko pogovorimo o tem, potem e, skupina zainteresiranih strani. Sven, zato sem tukaj vključila točko 9 sicer tukaj prostor ni bil neomajen, ampak eh, mislim, da je treba še par stvari dodati glede skupine zainteresiranih akterov, stakeholder group. To je tudi povezano z delegiranimi akti. Treba tukaj spostaviti to, da um, so te stvari med seboj povezane. Prav tako mislim tudi tole. Običajni zakonodajni postopek je seveda tak, da bo vedno pritehnil več pozornosti, kajti to so glavne politične odločitve pri delegiranih aktih in pa pri regulativnih tehničnih standardih, pa gre za to, da ti ne smejo pripravljati večjih vsebinskih političnih sprememb. In prav zato naj bi tukaj sprejeli politične kazalce, ki so nujni, zato da to pridružimo, um, vključimo v običajni zakonodajni postopek. Ampak potem pa pri tem mandatu uh, manjka še nekaj drugega, predvsem zaradi ogromne količine dela. Uh, čas v odboru, da razpravljamo o vseh tih vprašanjih, ki se na novo pojavljajo, kajti težko je vključevati takšne stvari v dnevni red, ki je že tako zadosti natrpan. V naslednjem mandatu um, pa bomo torej storili korak naprej um, v naslednjo fazo, ne samo v iz. Ne bomo govorili samo o novih dokumentih pri finančnih storitvah, ampak bomo šli v naslednjo fazo pri teh istih uh, um, in podobnih dokumentih. Nekateri, ki ste bili tukaj v prejšnjem mandatu, veste, da smo to storili pri MIFID 1, naprimer. To bi si morali želeti tudi v naslednjem mandatu. Torej, ko nas ne bo čakalo 50 novih zakonodajnih aktov, eh, no, nekaj novih nas bo že čakalo, ampak vseeno se bomo lahko osredotočili bolj tudi na stare. Zelo sem vesela vseh teh vaših pripomp in bom tudi sama poskušala pripraviti nekaj predlogov sprememb, poleg sveda tudi vaših. Če mi želite poslati kakšen dopis, eh, kakšno pripombo, to lahko tudi storite, ni treba nujno poslati predlogov sprememb. Rok za ložitev predlogov sprememb pa je 5. septembra 12. Potem 23. in 24. septembra bomo govorili o tem, in potem 30. septembra glasovali, potem pa to posredovali pristojnim odborom. Bomo še potem tudi posredovali vse spremembe glede časovnice pristojnega odbora. Hvala lepa za to. In sedaj lahko gremo naprej. Naslednja točka. Točka 10. Okvir za okrevanje in reševanje nebančnih institucij. Poročevalka je Kay Swinburne. Prosim. Um, Hvala. Vem, da ta tema ni za vse zanimiva, je zelo tehnična. Tržna infrastruktura je zelo specializirana, ampak zaradi eh, same narave kritične tržne infrastrukture je cela zadeva kritična. Eh, okrevanje in reševanje eh, je zato zelo pomembno pred vsako krizo, ki se lahko pojavi. Dobro je zaščititi infrastrukturo na naših trgih. Glavna stvar, ki jo imamo, je, da so nebančne institucije zelo široko področje. Kaj je kritično v tem trenutku? Eh, potrebno je imeti zakonodajni okvir in moje poročilo se osredotoča predvsem na to, kar se meni zdi ključna tržna infrastruktura. Predvsem gre za eh, centralne nasprotne stranke. Eh, to so posredniki med eh, dvostranskimi oziroma med, eh, v dvostranskem trgovanju. Eh, potem imamo še eh, eh, hiše, ki omogočajo, da se. Eh, clearing sploh zgodi. Na to se osredotočam pri eh, ključni trdni infrastrukturi. Vede, seveda je še veliko stvari, eh, kot naprimer zavarovanja, plačilni sistemi eh, in tako naprej. Mm, ta seznam je lahko zelo dolg. Številni so lobirali pri meni, da bi razširila ali pa zožala sam obseg poročila mislim, da bo tudi časovnica tukaj ključnega pomena. Osredotočali smo se na CNS in CDD. Zakaj sploh potrebujemo okvir za to tržno infrastrukturo? Verjamem, da ko pride do tržne krize ali pa do krize v posamezni državi eh, pri tržni infrastrukturi, mora to še naprej delovati. Banka lahko propade, ne da bi eh, prizadela celoten trg tukaj pa eh, ta ključna tržna infrastruktura eh, ima lahko učinke, ki vplivajo na vse druge akterje na trgu. Eh, vzpostavili smo že neka načela za operaterje na trgu, tako da bomo imeli okvir za ukrivanje in reševanje in pomembno je, da CPS-JOSKO povežemo z evropskim okvirjem. Mednarodni denarni sklad je že začel eh, delo na tem področju, imajo inšpekcije po posameznih državah, že preverjajo različne države, eh, kakšni so njihovi eh, celotni načrti, da bo med njimi zadostna usklajenost, tako da bo omogočeno delovanje ključne infrastrukture okrevanje in reševanje bank. S tem smo se ukvarjali tudi v tem odboru in to je že šlo skozi trialog. Eh, če banke niso finančno več zmožne delovati, potem eh, lahko propadejo, eh, nebančne institucije pa ne. Morali bi sicer omogočiti, da se operaterja nadomesti. Treba je omogočiti, da bo uh, Eh, se delovanje teh institucij nadaljevalo. Zato potrebujemo tudi nek eh, okvir po vseh državah članicah izven tega običajnega eh, režima solventnosti. Zato moramo urediti določena vprašanja za te funkcije. Zakaj potrebujemo tak okvir? Mislim, da je zelo pomembno, da clearing in pa ureditve potekajo gladko. Tudi majhna CNS na majhnem domačem trgu je sistemske narave in lahko povzroči sistemsko tveganje. Zato je treba zagotoviti, da se bo delovanje podjetij eh, nadaljevalo in delovanje teh institucij nadaljevalo. To želimo vzpostaviti s tem poročilom. Odbor je že veliko naredil, da bi vzpostavil nek eh, harmoniziran režim in ukrepil notranji trg v Evropski uniji. Eh, skušamo pa mi zdaj vzpostaviti tudi neka načela upravljanja in delovanja na evropski eh, ravni. CNS delujejo tudi z bančno licenco v določenih primerjih in v tem svojem poročilu predlagam, da kjer je to primerno, tiste institucije, ki delujejo z bančno licenco, eh, lahko sprejmejo potrebne ukrepe za to področje. In nacionalni uh, pristojni organi se morajo odločiti, kateri režim bi bil za te institucije primeren. Uh, Opt-out eh, bolj kot opt-in. In bančna licenca predstavlja določeno tveganje, dodatno tveganje in včasih je zato lahko uh, primerno, da za te institucije velja kreditni uh, režim. Uh, režim uh, za banke in ne za nebančne institucije. Uh, če bi bil kakšen problem, potem vsaka država članica mora imeti mehanizem, ki bo omogočil, da CNS delujejo še naprej eh, izven tega običajnega režima nesolventnosti. V tem trenutku imajo države članice že svoje režime, ampak ne vse in zagotoviti je treba, da ne bomo eh, sistema preobremenili. Če eh, bi centralne nasprotne stranke dosegle nesolventnost, potem moramo uh, mi zagotoviti, da se bo. Uh, da bodo še naprej eh, lahko delovali oziroma da to ne bo vplivalo na celoten sistem. Potem ali morajo države članice poskrbeti za to ali pa Evropska centralna banka ali mora ona eh, imenovati eh, nekoga, da se ukvarja s tem eh, pod načeli eh, CPS-Josko. Eh, bi morali, morali države članice vzpostaviti režime reševanja nebančnih institucij. Moramo pa imeti tudi evropski okvir, ki bo uh, to reševal. Spostaviti moramo ta evropski okvir za ključno tržno infrastrukturo. Pomemben del, uh, ki je vse bolj pomemben, pa so tudi uh, CDD, centralne depotne družbe, te so vse bolj pomembne. Eh, eh, Dr. Langen je bil poročalec za emir in zdaj imam okvir za upravljanje CDD v okviru emirja. Skušamo zagotoviti, da bi se spoštovala načela dobrega upravljanja. Pri CDD eh, zdaj centraliziramo zadeve, da bo upravljanje tveganja bolj pregledno in zagotoviti moramo, da bodo tudi vlade prispevali k temu, da se uh, omejijo okužbe na trgu. Moramo zagotoviti tudi, da bodo člani, klirinški člani imeli uh, stike z CDD. Pri emir, eh, emirju smo uh, se tudi že ukvarjali s tem. Zagotoviti moramo, da bomo razlikovali uh, med eh, vlogo premoženja stranke in pa klirinških članov in pa regulativni eh, kapital same CDD. Ta odbor je zagotovil, da eh, so pri miru prišle do, da je prišlo do sprememb, naprimer določevanja premoženja. Tako da nek klirinški član lahko na drugega prenese premoženje. To je bilo za nas pomembno. Pomembno je bilo, da se Eh, zagotovi ta prenosljivost, še pomembnejše pa so stranke in tukaj potrebujemo močno eh, korporativno upravljanje. Če bi eh, prišlo do propada CDD, potem moramo tudi zagotoviti nadaljne delovanje in stabilnost trgov. V končni fazi pa moramo zaščititi vlagatelje tisto, kar je bilo doseženo z emirjem, je, da se eh, zagotovi zadosten sklad. To smo zapisali v emir. Zelo eh, neverjetno, eh, zelo malo verjetno je, da bi eh, bili potem potrebni še dodatni ukrepi. Skladi morajo zagotoviti, da bodo č, prispevki članov eh, zadostni za to, da se zagotovi reševanje eh, centralne depotne družbe. Torej, nobena evropska CDD ni potrebovala uh, dostopa do dodatnih skladov uh, razen prispevkov članov. Uh, tudi po letu 2008 to ni bilo potrebno. Ta situacija je zelo malo verjetna. Malo verjetno je, da bi potrebovali dodatne ukrepe pri reševanju uh, ampak eh, ker se pomen CDD povečuje, moramo razmisliti tudi o režimu, eh, ki presega današnjega. Številne CDD spreminjajo svoje poslovne modele, več priložnosti se pojavlja, predvsem, ko gre za upravljanje z rezervami in tako naprej. Eh, lahko pa pride do dogodka zunaj ali izven CDD, Eh, ki bi privedel do tega, da se skladi izčrpa in potem je treba razmisliti, kako bomo uporabili načela eh, IOSKA. Mislim, da je zato zelo pomembno, da definiramo, kje se konča eh, okrevanje in kje se začne reševanje CDD. V svojem poročilu sem skušala to definirati. Morda to ni prava opredelitev. Zanima me, kaj menijo poročevalci v senci sama menim, da je dober eh, ukrep okrevanja tisto, kar je zapisano v emirju. Ampak ko se ta sklad, ta sredstva izčrpajo, kot pravim, je to zelo malo verjetno, ampak ko pride do prispevka eh, strank, potem je to točka, ko morajo nacionalni pristojni organi ukrepati. In zato potrebujemo tudi neko eh, ukrep eh, oziroma nek organ za reševanje. Ko pridemo do premoženja strank, ko se sklad izčrpa eh, in teh običajnih ukrepov ne moremo več uporabljati, potem potrebujemo eh, nek večji nadzor strani nacionalnih organov. To so te splošne točke in splošna usmeritev. Osredotočila sem se predvsem na eh, dve področji. Eh, ustvarili smo centralne nasprotne stranke, centralne depotne družbe, to obstaja in pridobivajo na pomenu, zato moramo zagotoviti, da eh, bodo imele ustrezen okvir za okrevanje in reševanje v skladu z globalnimi standardi CPS-JOSKO. Zelo me zanima, kje bomo potegnili ločnico med okrevanjem in reševanjem eh, na trgu in kakšen mora biti ta režim in obseg. S tem sem se veliko ukvarjala. Eh, ne vem, ali bi morali preseči tisti okvir za CNS in CDD in ali bi morali vključiti tudi plačilne sisteme. Eh, ali bi morali vključiti tudi upravljanje premoženja in tako naprej. Zanima me tudi, kako vključiti delo CPS-Joska. Njihovo delo je eh, veliko bolj eh, napredno pri bankah kot pri nebančnih institucijah. Ne vem, kako bomo to najbolj učinkovito izvedli. Mi imamo še druge zakonodajne akte. Eh, ukvarjamo se s sistemi, potem. Uh, povezave z emirjem so tudi pomembne in eh, povezave s temi različnimi dosijeji so zelo pomembne, tudi zavarovalnice, solventnost dve. E, torej imamo veliko uh, zakonodajnih aktov, kjer uh, se omenja okrevanje in reševanje institucij in zagotoviti moramo, da bomo vse skupaj izvedli pravočasno. Uh, Zanima me tudi obseg. Vem, da je ta dosje zelo tehničen. Uh, upam, da ni preveč dolgočasno za tiste, ki se v ta dosje niso tako poglabljali kot jaz. Eh, zelo me zanimajo komentarji poročevalcev v senci, ki so se tudi podrobno ukvarjali s tem. Hvala. Hvala, zdaj pa poročevalci v senci. Danuta Hübner za EPP. Uh, um, like to, to by, by saying... Rada bi na začetku povedala, da če resno jemljemo uh, to, da zagotovimo neke ustrezne eh, pogoje za zdravo delovanje eh, bančnih institucij, potem moramo ukrepati tudi pri nebančnih finančnih institucijah, kar je povedala Kej, Kej eh, jasno kaže, da si zakonodaja EU že prizadeva za to, da bi ustvarili zdravo finančno okolje za trge. In zato se poziva k temu, da bi bilo več kliringa in več uh, uh, ureditev. Uh, eh, Kaj je omenila uh, Emir, uh, CRD in uh, MIFID. Te uredbe si prizadevajo za uh, manj tvegano vsakdanje delovanje trgov in ne upoštevajo toliko uh, ekstremnih situacij. Uh, mi moramo okrepiti načrte za okrevanje in reševanje, tako da bomo zagotovili, da ne bo prišlo do takih skrajnih situacij, do katerih je prihajalo zdaj. Mislim, da gre kaj tukaj v pravo smer poročilo osvetljuje tudi določene eh, smernice za okrevanje reševanje nebančnih institucij. Kej je podrobno govorila o teh temah in sama bi rada povedala, da me zanimajo predvsem naslednje točke, točke, ki upoštevajo osnutek poročila in ki želijo dopolniti poročilo OK. Najprej nekaj besed o splošnem pristopu do uh, načrtov okrevanja in reševanja. Nebančne finančne institucije same bi morale razviti eh, pomembne celostne programe, ki bi jih pregledali nadzorni organi in ti organi bi lahko tudi zahtevali spremembe teh načrtov. Nadzorni organi bi imeli tudi pristojnost, da ukrepajo iz razlogov finančne stabilnosti. Ti organi bi se morali zavedati tudi tveganja, da ustvarijo negotovost na trgu v že tako težavnih okoliščinah. Potem načrti reševanja. Tukaj bi se mi zdelo koristno dodati, da organi za reševanje in nadzor v vsaki državi bi morali med sabo sodelovati in se obveščati. Skupine imajo različne eh, sisteme in eh, na podlagi sodelovanja teh eh, organov iz različnih sistemov eh, bi lahko več dosegli. Eh, mislim, da bo tema eh, domače družbe in pa tuje gostujoče družbe tudi še pomembna. Vse pa se mora odvijati v skladu z obstoječimi uredbami. Menim tudi, da. Centralni depozitari za vrednostne papirje eh, tudi morajo odigrati eh, svojo vlogo. Eh, to je za njih zelo težavno. Poročilo v točki 12 jasno kaže, da v situaciji krize eh, moramo ohraniti eh, položaj teh centralnih depozitarjev. Upoštevati moramo še druge eh, funkcije. Funkcijo notarjev, na primer. Ta funkcija se lahko poveže tudi z uh, Eh, funkcijo reševanja. Eh, lahko eh, v negotov položaj postavi funkcijo notarja. Torej, med različnimi funkcijami obstajajo povezave in treba je upoštevati to povezavo med centralnimi depozitarji za vrednostne papirje. Eh, včasih eh, sem predolga, eh, ker uporabljam cele fraze in ne kratic, zato se vam upravičujem. Na koncu naj še povem, da se mi zdi pomembno ukrepiti vlogo centralnih nasprotnih strank z bančno licenco. Mislim, da bi za nje moral veljati poseben režim in ne režim za reševanje in okrevanje bank iz direktive za okrevanje in reševanje bank. Predlagani režim uh, bank za banke ne bi bil za nje ustrezen, lahko bi se uh, dolg še nabiral. Uh, In mislim, da bi bilo to neprimerno za centrale nasprotne stranke, ki imajo bančno licenco. E, te nimajo na voljo oziroma ne izdajajo uh, ustreznih dolžniških instrumentov. Sistemi plačil, še o tem bi rada nekaj povedala. Mislim, da m, tudi tukaj potrebujemo načrte za okrevanje in reševanje. Eh, tukaj prihaja do prenosa eh, sredstev eh, in mislim, da bi težave tukaj lahko imele učinke okužbe. Imamo tudi direktivo iz leta 1998, ki si prizadeva za zmanjšanje tvegan pri plačilnih sistemih vendar ta direktiva ne gre dovolj daleč, eh, ko gre za okrevanje in reševanje. To je jasno. Potrebujemo tudi specifične določbe ravno zaradi tega. Pa še zadnja tema, eh, sektor eh, zavarovalništva. V tem poročilu se kaj tega dotika, ampak ne gre v podrobnosti. Mislim, da je to zelo povezano tudi z eh, razvojem dogodkov pri solventnosti 2. To bo treba upoštevati, tam je prišlo do zastoja in ne vem, kako bomo v Kejnem poročilu lahko vse to upoštevali. Nasplošno naj povem, da je bila pobuda za to odlična, eh, pobuda za to poročilo, ki ga pripravlja Kej Swinburne in mislim, da vse, kar bo pripravila v sodelovanju s poročevalci v senci, eh, da bo komisija potem to upoštevala. Upam, da bomo lahko vplivali eh, na delovanje komisije na tem področju eh, raj prej kot kasneje. Hvala. Uh, uh, Hvala, Danuta. Zdaj pa Leonardo za SND. Presidente, io ringrazio la collega Swinburne perché... Hvala, zahvaljujem se Kay Swinburne za njeno delo. To je zelo kompleksna tema z eh, tehničnega vidika. In kot je rekla gospa Hübner, upam, da bom kot poročevalec v senci lahko kaj prispeval k temu poročilu, da bomo dosegli neko definicijo. Uh, zakonodajnega okvira na evropski ravni, ki nam bo omogočal, da bomo urejali to eh, kompleksnost eh, in pa tveganja, ki so povezana eh, s tako imenovano infrastrukturo, ključno tržno infrastrukturo. Lahko že upoštevamo tudi delo, ki je bilo upravljeno pri Emirju. Tam smo pripravili teren, kar se tiče nove uredbe, ampak Emir sam ne more pokriti vseh uh, vprašanj, še posebej, ko gre za načrte za okrevanje in reševanje in za okrevanje po krizi. Upam, da bom lahko Eh, prispeval kaj eh, konkretnega k temu poročilu. Eh, zdaj pa bi nekaj teh stvari predstavil oziroma podal nekaj pripomb. Dotaknil bi se nekaj tem, ki jih je omenila že Kay Swinburne. Mislim, da bo potrebno potegniti jasnejšo ločnico jasnejšo od te, ki jo imamo zdaj. Stvari bo treba jasneje opredeliti. In sam proces uh, izboljšave tega poročila lahko to prinese. Na tej stopni se bomo morali osredotočiti na centralne nasprotne stranke in pa centralne depotne družbe. In tukaj bi podal nekaj svojih komentarjev. Mislim, da ne smemo zanemariti dejstva, da še veliko akterjev deluje na eh, trgu, eh, upravljavci premoženja in tako naprej. In glede na njihove vloge bi morali eh, vse skupaj urejati. Njihove vloge se razlikujejo, so pa zelo pomembni, ko gre za sistemska tveganja in igrajo sistemsko vlogo. Tukaj smo na področju bančništva v senci. To postaja tudi vse bolj eh, prominentno, eh, zagotavljajo funkcije likvidnosti in tako naprej. In sam menim, da to poročilo na lastno pobudo lahko odpre neko neka vrata. E, za celoten sektor e, te ključne infrastrukture. In osredotočiti se bo treba na dve stvari, o katerih danes govorimo, torej centralne nasprotne stranke in pa depotne družbe. v luči naših nedavnih izkušenj uh, se delo na uredbi mir še odvija. Eh, sistemski pomen CNS postaja vse večji in zato je edino prav, da si postavimo določena vprašanja o okviru za okrevanje in reševanje. naj podam še dve pripombi v zvezi s tem. Po mojem mnenju moramo primerno upoštevati strukturo centralnih nasprotnih strank. Kako te delujejo, kako uh, so strukturirane, kajti njihov sistemski pomen je precej drugačen. imamo nacionalne CNSE, ki lahko prispevajo k finančni stabilnosti. Ali je to res? Sprašujem se, ali res prispevajo k stabilnosti. Pri tem je treba upoštevati, da imajo tu svojo vlogo tudi nacionalni nadzorni organi. Imamo neko izhodišče, to je izhodišče, ko gre za eh, raznolikost dejavnosti in obsega centralnih nasprotnih družb. Še vedno um, centralne nasprotne uh, stranke, tukaj uh, nisem želel omenjati vseh podrobnosti samega delovanja. CNS-jev. Mislim, da je zelo pomembno, da centralne nasprotne stranke vedno morajo biti sposobne pritegniti eh, različne stranke, različne klijente. To bo zelo pomembno, eh, če jim bo šlo slabo. Želim pa vas upozoriti še na nekaj specifičnega, to so uporabniki. Ta določba bo zelo pomembna, kajti tu se ukvarjamo s sistemskim ravnovesjem. Istočasno pa moramo upoštevati tudi potrebo, da zagotovimo jamstva za uporabnike centralnih nasprotnih strank. E, tukaj gre za posredovanje med eh, strankami. In v poročilu moramo izpostaviti to eh, potrebo, da se zagotovi primerno varstvo uporabnikov. Tukaj imamo tudi splošen problem, ki je zelo občutljiv. Ne vem, če ga lahko eh, v tem poročilu ustrezno rešimo, ampak eh, gre za izvedene instrumente, gre za kolektivne naložbene podjeme. In če si to ogledamo z stališča Eh, reševanja in ukrevanja nasprotnih strank, potem je jasno, da ti uporabniki morajo uživati določeno zaščito. To mora biti ugrajeno v zakonodajo. In bremena krize preprosto ne moremo eh, naložiti oziroma preložiti na uporabnike. Na koncu želim nekaj povedati še o centralnih eh, depozitarjih za vrednostne papirje. Tukaj imamo torej te depozitarje in mislim, da ne smemo ustvarjati eh, nekih novih obveznosti za akterje, ko gre za eh, finančno infrastrukturo. Tukaj moramo primerno vlogo dati eh, nadzornim organom. V primeru krize eh, bo se pojavila potreba po eh, kontinuiteti delovanja, torej da se delovanje nadaljuje. Če eh, kriza vpliva na eh, stranko, je potrebno zagotoviti, da se prepreči okužba. In eh, to je vse z moje strani, nekaj začetnih komentarjev, ki sem jih želel tu predstaviti. Sem pa na uslugu poročevalki za nadaljne sodelovanje. Upam, da bom lahko povedal. Uh, eh, prispevek eh, k temu zapletenemu eh, dosjeju. Upam, da eh, bomo ustrezno rešili to kompleksnost in zapletenost. Hvala. Hvala lepa, sama sem poročeval Kovsencu za Alde, zato se bom oglasila, ker sama kaj. Hvala za to poročilo in hvala lepa za diagrame v tvojem obrazložitvenem memorandumu. Mislim, da bi ti diagrami lahko postali še večji in bolj zaposleni, sedaj, ko bomo, oziroma bolj zapleteni, sedaj, ko bomo poskušali zadeve razumeti. V poročilu sta v bistvu dva dela. Gre za del kritične infrastrukture, tu si šla v podrobnosti, mislim, da moramo poskusiti najti nekaj um, odgovorov, predlogov in uh, načinov delovanja. To bo prav gotovo koristilo komisiji kajti komisija bo morala pripraviti zakonodajo na tem področju. Mislim, da moramo opraviti še nekaj raziskav na a, eh, določenih področjih. Ne vem pa, kaj bi storili z upravljanjem sredstev. Poglejmo si samo težave, ki jih imamo z a, eh, listinjenjem, z skin in the game in tako naprej. A, eh, menedžeri sredstev, uh, pa sedaj ne vedo točno, kako morajo postopati tukaj. Vse skupaj je nejasno, vedno več vlagateljev, menedžerje sredstev uh, poziva, da morajo uporabiti postopek skin in the game. Pojavi se vprašanje, kaj se bo zgodilo, če nekdo mora razglasiti bankrot ali ne bomo videli, kaj se bo zgodilo, ampak pri kritični infrastrukturi mislim, da imamo prav, ko poskušamo rešiti določene vprašanja. Peter bo prav gotovo nekaj povedal o zavarovalnicah. Kakorkoli že probleme v zvezi z reševanjem bank smo preložili na institucionalne vlagatelje. Oni so tisti, ki bodo morali reševati banke. Zato bo to seveda moralo biti vključeno v načrtovanje dela industrije za zavarovanja in pokojnine. Upamo, da bo vse skupaj dovolj razširjeno, da ne bomo težav iz enega kriznega področja preložili na drugo krizno področje. Zaenkrat mislim, da je še prezgodaj, da bi govorili o morebitni rešitvi, ampak na to lahko vsekakor opozorimo. Kar zadeva bančništvo. Veliko smo se naučili, ko sta obe institucij, ki sta preveliki za propad, pripravljati, začeli pripravljati svoje načrte za reševanje. Vsi smo videli, kaj se je zgodilo, zato je zelo pomembno, da je načrtovanje reševanje bank opravljeno. Sama sem opravila to, poskusila sem, da bi te vidike vključili v dele zakonodaje. Določene stvari bodo prav gotovo predložene centralni banki, kajti ne moremo dopustiti, da bi te institucije propadle. In pri plačilnih sistemih imajo centralne banke ključno vlogo, to je jasno. Tako pač ključne stvari tečejo, vendar ugotoviti moramo, katere so te ključne stvari, videli pa bomo, kaj se bo zgodilo kasneje. Lepo bi bilo, če bi imeli urejene in neurejenih ne postopkov določeni postopki bodo ostali sredi dela, če bo prišlo do katastrofe, vendar vse ostalo bo rešeno. Morda bo vse skupaj nekoliko dlje trajalo, ampak postopki plačil in tako naprej morajo biti varni. Vendar to se razlikuje od tega, kar bomo izgubili. Včasih lahko z preložitvijo določenih zahtev rešimo tiste, ki so ostali nekje vmes. Prav tako pozdravljam tvoj poskus, da bi ugotovili, kje je CCP na meji med eh, rešitvijo in razpustitvijo banke. Pri CDD-jih um, govorimo o preferencih depozitarjev in preferenčnem redu. Ta bo propadel zadnji, ampak še vedno včasih pridemo do tega. Kdaj se to zgodi? Ali bomo rekli, da se to ne more zgoditi? To moramo nekako rešiti. Če si pogledamo usporednice z bankami, potem gredo do depozitarjev in nekdo izgubi denar včasih zavarovalnica da denar nazaj, ampak vsi so izpostavljeni tveganju. Ali to pomeni, da vsak, ki se ukvarja z izvedenimi vrednostnimi papirji, ve, da lahko denar izgubijo? Na enak način kot pri bankah. Če banka propade, potem izgubiš svoj denar. O tem sicer več ne razmišljamo, ampak morda bi morali o tem razmisliti. Morda bodo ljudje potem manj uporabljali izvedene finančne instrumente, to sploh ne bi bilo slabo. Govorili ste tudi o strankah, vendar obstaja tudi posredni clearing za manjše banke. Tudi tukaj sodelujejo CDD. Kategorija teh strank je nekoliko drugačna, funkcija je tukaj zelo pomembna, zanima me, kako bomo to rešili. To je nek, um, neka umestna postaja. Včeraj smo imeli zasedanje s komisijo o tehničnih standardih za emir. Govorili smo o, o hipotekaciji zavarovan in kaj se bo zgodilo v zvezi s tem. To bo vplivalo tudi na druge dele infrastrukture. Mislim, da moramo prav gotovo vključiti vlogo organo ESA. Oni usklajujejo te postopke, preučujejo načrte reševanja in razpustitve bank. To je bilo v uredbi EBA za EBA, ampak potem smo to izključili iz um, področja oponesti, da bi se to uporabljalo v CRD 4. Prav gotovo morajo imeti ključno vlogo tukaj vsaj v zvezi s stvarmi, ki so čezmejne narave. To je treba jasno zapisati. S tem bi ostali tudi v skladu z razmišljanjem na mednarodni ravni. Sedaj pa CNS. -i. Preučiti moramo umestnik, ali gre za banke ali ne. Definicija kreditne institucije v CRD4 je, da mora sprejemati depozite. Zato se pojavi razlika, kaj te licence so omejene in videti moramo, kakšne učinke bo to imelo. In ali to vpliva na reševanje oziroma razpuščanje bank in direktivo na tem področju ali ne. Sprejemanje depozitov naj bi bila razlika. Če bo to res, potem bi to lahko pojasnilo, kaj spada v ta okvir in kaj ne. Danuta je povedala, da so določene stvari povezane z podatki in informacijami. Gre za ponovno uporabo in rehipotekizacijo. Vedeti moramo, da imajo tudi notarji tukaj posebno funkcijo in to so težave, s katerimi se soočamo, ko se uporablja zavarovanje. Čez poletje bomo o tem razmislila, videli bomo, kaj bi lahko storili, kako bi lahko to bolj definirali. upam, da bomo dosegli nekaj napredka in zagotovili kak dober predlog. To je vse z Aldeja in eh, osebne, osebni pomisleki. Zeleni. Ma, ah, bas. Izvoli. And, uh, first I start work. Hvala lepa. Če boste o tem razmišljali čez poletje, potem se res bojim za vaš poletni dopust. Opravičujem se Filipu Lamberju oziroma v njegovem imenu, on je poročevalec v Senci, ampak je sedaj v odboru ITRE. To je zelo tehnični dosje in eh, povem vam lahko, da je zadeva vsak dan bolj tehnična, pa še poročevalce v Senci bomo sedaj menjali. Dobro, naša perspektiva je naslednja. Hvala lepa, Kej, za opravljeno delo priporočilo za CNS-je in CDD-je so zelo dobra, to pozdravljamo. Ne želim dodati veliko stvari v zvezi s tem, zato bom govoril o tem, kjer sami menimo, da bi lahko stvari izboljšali. Kar zadeva področje uporabe, z našega vidika so pomembne razprave o zavarovalnicah. če si pogledamo, z, kaj se je zgodilo z AEG na globalni ravni in tudi v Združenem kraljestvu je bilo m, mm, nekaj bank v velikih težavah. Zato bi morali zavarovalnice vzeti pod povečevalno lupo. Problem je seveda odkriti tiste prave. Vsekakor pa menimo, da so zavarovalnice zelo pomembne, imajo čezmejno naravo operacij in uh, zavarujejo tudi finančne izdelke, in različne vrste finančnih instrumentov. Tveganje je torej različno in mislim, da bi morali imeti za zavarovalnice na voljo poseben mehanizem reševanja in razpuščanja, kaj ti eh, pri večjih in pomembnejših čezmejnih dejavnostih bi morali imeti tak sistem, kar zadeva plačilne sisteme in dejavnosti upravljanja sredstev tudi to, kar ste rekli vi, Sharon. Gre za vprašanje, kako določiti prave akterje, ampak veliko banke, ki ne sodelujejo pri ključnih dejavnostih, naprimer listinjenje in operacije repo, to bi lahko prav tako ogrozilo finančni sistem. Zato moramo spregovoriti o tem, kako bi lahko te odkrili, našli kako bi lahko uvedli ustrezen nadzor in tudi za njih bi moral veljati poseben mehanizem za reševanje. Vendar govoriti moramo o tem, kako bi lahko to določili. In še zadnja točka. Ob specifičnem spremljanju tvegan za okužbo pomembnejših bank menimo, da bi SRB in SA morala sodelovati pri spremljanju tvegan za celotno omrežje. Gre za interakcijo večjega števila finančnih institucij v okviru finančne infrastrukture. To bi lahko vključili v poročilo. Če si to pogledamo, lahko eh, pričakujete predloge spremem po tej smeri, zato da bi poročilo se okrepili. Ampak kar zadeva CNSV in CDD, v zvezi s tem se strinjamo. Hvala. E. Hvala. Gue. Oh, eh, eh, no Nobenega komentarja zaenkrat. Se upravi, čujemo. Hvala. Peter, izvoli. Um, Hvala, Sharon. Mislim, da smo vsi spremljali. Hvala, Sharon. AIG smo spremljali vsi, to je omenil Bas. Mislim, da je to bil eden ključnih trenutkov pri propadu finančnega sistema. Noben ne more podati izgovora za to, da se tako velika zavarovalnica vključuje v lastninsko trgovanje in se znajde v tako velikih težavah. Ampak eh, sprašujem se, ali ne bomo samo dodali več nivojev ob teh, ki jih že imamo. Mislim, da ne potrebujemo sofisticirane razprave, ampak da potrebujemo običajno in normalno razpravo o tem, kaj lahko dosežemo. Ta pogovor moramo imeti. Skrbi me, kakšne posledice bo to imelo za splošne zavarovalnice in ne za bančne zavarovalnice. Sveda obstajajo razlike med bančništvom za prebivalstvo in bančništvom s sredstvi, kaj ti včasih se zadeve um, zamešajo. Banke poskušajo obravnavati bilance stanja v celoti, vendar obstajajo razlike med strankami in kupnimi, kupljenimi izdelki. Nekaj želim povedati, Danuta je to omenjala. Ljudje želijo vedeti, kje smo pri solventnosti dve. Tudi sam se to sprašujem. slišati je, da bi lahko našli dostojne rešitve za dolgoročna jamstva v zvezi z sredstvi. Zato je zelo pomembno, da poskušamo nekaj takega vključiti v razpravo. Ampak eh, mislim, da bi bilo dobro, če bi dosegli stopnjo, ker bo parlament pripravljen glasovati sektor zavarovalnic je zelo pomemben zaradi količine sredstev, s katerimi upravlja, ampak tveganja so drugačna in tudi dejavnosti so drugačne. Zato pozdravljam to, kar je omenjala Kej, da bi spoštovali mednarodne standarde. Mislim, da bi morali najti čim bolj splošno sprejete standarde. In še nekaj, ločevanje med upravljanjem premoženja in eh, investicijskimi skladi. V parlamentu v tem odboru tega nismo storili. Namreč, da bi dejavnosti tudi pravno ločili. Mislim, da bi se temu lahko enkrat vrnili. Poskušali smo zaščititi skupino vlagateljev, ampak eh, to je bila prejšnja razprava, bomo pa videli, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Kaj, nekaj ti želim povedati, ne tega vzeti na robe, ampak vsakeč, ko omenjamo finančne institucije, jih primerjamo s bančno industrijo. Bančna industrija ni zaenkrat uspešna pri tem, kam naj gremo, ampak regulacije in pravila so najstrožje tukaj. Zato druge finančne institucije, ni treba, teh institucij ni treba obravnavati z enakim merilom. Naprimer, solventnost dve. Gledano z realističnega vidika, bančni sektor ni vključen v to, zato mislim, da bi morali spremeniti svoje razmišljanje v zvezi z drugimi finančnimi institucijami. To ti veš še bolj kot vsi ostali ne gre za primerjavo, ampak gre za kontrast. Ko sem prebral tvoje obrazložitve, sem zasledil sled kritike. Stilo se mi je, da si kritična do tega, kar smo se sedaj dosegli. Mislim, da bi morali zadeti ravno težje. Standarde moramo določiti tako, da bodo omogočali enako obravnavo vseh, ne pa, da bi za zavarovalnice poskušali vključiti to, kar smo vključili za bančni sektor. Hvala lepa za vse komentarje, hvala tudi Sharon. Mislim, da bomo lahko na tem področju dosegli napredek in uh, veselim se že predlogov sprememb in nadaljne razprave. Morda pa bi lahko spremenili naslov tega poročila, naprimer reševanje in razpuščanje je bančniški termin, tukaj pa govorimo o nebančnih institucijah. Vse skupaj enostransko morda bi lahko uh, spremenili. Bomo videli. Naslov bo ostal enak, ker gre za poročilo na lastno pobudo, ampak morda lahko dodamo podnaslov. Nihče drug niš zaprosil za besedo, ok, izvoli. Hvala lepa. Pri prejšnjem poročilu nismo mogli spremeniti niti itd. na koncu, zato šal, po mojem mnenju, naslov ostaja tak, kot je. Yeah v Evropski uniji smo že prišli zelo daleč. Zagotovili smo bolj stabilno in pregledno delovanje trga. Posamezni deli zakonodaje, na katerih delamo, že vključujejo veliko pravil. Vse skupaj deluje bolje kot prej. Zato mislim, da ne smemo misliti, da bomo začeli z ničle osnovna struktura je že na voljo ali pa nastaja. Ampak po CPSS in IOSKO in delu FSB-ja je zelo pomembno, da bo reševanje in razpuščanje na voljo tudi za nebančne institucije. Ne glede na to, kako jih opišemo, je zelo pomembno, da imamo v času krize na voljo premišljen proces, ki smo ga že vzpostavili za tržnimi institucijami regulatorji, zato da nihče ne bo presenečen na tem, kako stvari potekajo in da bo na voljo pravi pravni okvir za to, da stvari tečejo tako, kot je treba. To bo koristilo stabilnosti trga nasploh, ne pa samo enemu akterju. Zelo pomembno se mi zdi, da načela CPSS evropsko vključimo v zakonodajni okvir Evropske unije in da poiščemo morebitne vrzeli. Strinjam se s gospod Hübner. Tesno sodelovanje med posameznimi jurisdikcijami je zelo pomembno. Načrtovanje bo prav tako ključnega pomena, vključno s sodelovanjem čez meje, ne samo v Evropski uniji, ampak tudi na globalni ravni, kajti veliko institucij ima globalne funkcije. ISA oziroma ESA je prav tako pomemben dejavnik tukaj in bi lahko opravila vlogo koordinatorja, še posebej to velja za CPP in CSD. -je kar zadeva področje uporabe, menjala sem, da bomo počasi našli dogovor v zvezi s tem, CNS in CDD in morda plačilni sistemi bi lahko bili vključeni v to, potem pa se je oglasil kolega zelenih, ki je dejal, da bi morali razširiti področje uporabe. Tukaj imam težavo. Gospod Domeniči in gospod Skener so to omenili. Menedžeri premoženja imajo sedaj v mislih nove um, načine dela. Tako pač je, če nam je to všeč ali ne, hipotekacija in uh, uporaba premoženja na drugačen način, vse to bo imelo pomembno vlogo, vendar to je zelo pomemben del zakonodaje, ampak to moramo rešiti ločeno. Ali bomo to upravili v okviru bančne šov v senci ali kako drugače. Ne glede na to, se mi zdi, da bomo zadeve morali obravnavati ločeno. Mislim, da bi bilo bolje, če storimo tako, kot sem predlagala sama. Enako velja za zavarovalnice. Glede na to, ki smo z solventnostjo dve, mislim, da je nekoliko preuranjeno, če bi preveč poglobljeno govorili o tem, v tem poročilu. CNS in CDD in morebitno plačilni sistemi so preveč napredni, zato sedaj preveč pritiskamo na nje z drugimi deli zakonodaje, kot je emir. Mislim, da je sedaj pravi čas za hitro ukrepanje dobivala sem občutek, da bomo šli v smer bolj ciljno usmerjenega poročila, morda pa bi lahko sporočevalci v senci govorili o tem, kam bomo šli. Vsi si želimo zadeve bolj izostriti, ne pa razširiti. To ne pomeni, da so drugi sektori manj pomembni, ampak to pomeni, da so ti sektori tako pomembni, da jih bomo preučevali posebej. Finančnih institucij ne obravnavam enako kot eh, banke. Prav tako me vse banke ne motijo. Nekaj pazljivosti je vseeno potrebne tukaj. Tisti, ki delajo dobro, si zaslužijo našo pozornost. Ne smemo pozabiti, da so ponudniki kritične tržne infrastrukture v Evropi upravili dobro delo v krizi. Ni jim bilo treba poseči po nujnih rezervah. SNS so vsi delali tako, kot je treba. Trenutno delamo v skrajnih okoliščinah, niče si tega ne želi, zato mislim, da bi morale družbe razmisliti o pravnih posledicah, kaj se bo zgodilo. To je nekaj dobrega. Obreteri, s katerimi govorim po Evropski uniji, se zdi, da uh, si želijo v okviru nadaljevanja poslovanja, zagotoviti poslovno in pravno gotovost. Nihče si ne želi panike ob neuspehu, ampak eh, če bomo imeli ustrezen okvir v Evropski uniji, potem bo to prav gotovo nekaj, kar bodo ljudje pozdravili. Hvala lepa vsem komentarjem. Kakor sem eh, rekla, sem si zabeležila, da želite imeti drugat, drugačen način reševanja za posamezne elemente finančnega sektorja, to bom vključila. Upam, da bomo imeli širšo razpravo med poročevalci v senci, kakšna je razlika med reševanjem in razpuščanjem. Govoriti bomo morali tudi o CDD-jih in o tem, kdaj bi sredstva strank vključili v to. Če bomo to storili, potem je treba vse skupaj izvesti pod pregledom nacionalnega organa ali pa specifičnega organa na evropski ravni. Ko smo enkrat tako daleč, da morajo stranke plačevati, potem smo zelo daleč. Dr. Langen je podal nujno rezervo in to omogoča več krogov refinanciranja strani clearingov. Ampak te družbe za clearing so plačane za svojo storitev, zato tega ne smejo prelagati na svoje stranke. V Emirju je požarni zid, upam, da ga bomo lahko spoštovali pri načrtih za eh, reševanje bank. Hvala lepa, se že veselim nadaljnega dela septembra. Hvala lepa. Tako sem rekla, je rok za vložitev predlogu sprememb 1.12.2020. 3. september, tako da o tem boste morali govoriti tudi v poletnih počitnicah. 23. septembra bomo obravnavali to v Ekonu, novembra pa na plenarnem zasedanju. V redu, sedaj pa predajam mesto predsednice Teodoru, ki bo obravnaval točke do konca. Ne, kajti sama se bom ukvarjala z medinstitucionalnimi izmenjavami z ECB. Uh, hvala lepa sedaj pa poročilo klute gre za plačilne račune menjavo plačilnih računov in dostop do plačilnih računov gospod klute da please go on ja vielen dank gospod klute hvala lepa najprej želim opozoriti na to, da sem potreboval več poskusov za to. Mišel Barnier je rekel, da je petkrat poskušal, preden je ta projekt v komisiji bil sprejet. Predlog mm, komisije želim pozdraviti, mislim, da gre za dobro osnovo za naše delo in za naše interese. 4. julija 2012 smo v parlamentu glasovali o poročilu na lastno pobudo na to temo. V tem poročilu na lastno pobudo je šlo bolj za to, da bi bančni račun in dostop do osnovnega bančnega računa bil pravica. O tem smo govorili. In dobili smo veliko večino. Želel bi si, da bi na podlagi tega delali še naprej. Tudi pri tem poročilu, ki ga imamo sedaj pred sabo. Zato upam, da bomo našli dobro rešitev, ki bo našim državljanom, našim voljivcem koristila. Pravila, o katerih danes govorimo, moramo presojati potem, koliko krepijo potrošnika in koliko zagotavljajo ustrezno konkurenco pri poslih plačilnih računov. Gre tudi za to, da bi okrepili zaupanje v banke in ga ponekod ponovno vzpostavili v določenih državah članic, članicah je tako, da je zaupanje v banke zelo nizko za nas iz Zahodne Evrope je to morda nerazumljivo, ampak ljudje v Vzhodni Evropi svoj težko prigarani denar težko zaupajo bankam, kaj ti. Premalo zaupanja imajo do teh institucij, zato mislim, da bi direktiva morala prispevati tudi k temu, da bi okrepili zaupanje v banke nasploh. Prav tako bi to koristilo nadaljemu razvoju skupnega trga ali vsaj delu skupnega trga. Dobro. Komisija je podala predlog, ki, kakor sem dejal, ne omenja samo dostopa do računov, ampak eh, omenja tudi vprašanje preglednosti provizij in tudi vprašanje pravne gotovosti pri menjavi računov, naprimer med posameznimi bankami bom šel kar po vrsti, kakor je pripravljeno poročilo. Prvo poglavje zadeva bančne provizije. Komisija tukaj predlaga različne instrumente, s katerimi bi potrošnike okrepili, zato da bi tudi potrošniki bolje razumeli in primerjali provizije, zato da bi lahko sami sprejeli boljšo odločitev, kje želijo odpreti bančni račun preden se odpre bančni račun, bi moral potrošnik dobiti pregledno razpredelnico provizij in dajatev v določenih državah članicah, to velja v določenih ne. Iz tega seznama naj bi bilo jasno, katere provizije se bodo zaračunavale za katere storitve. Zato, da lahko potrošnik zadeve primerja, mora biti termin terminologija harmonizirana, kolikor je le, le mogoče. Potrošniki, ki tega ne razumejo, bi morali imeti na voljo tudi zelo preprost glosar, zato da bi potrošnik lahko posegel po tem. Prav tako bi morali bančne stranke eh, omogočiti, bi morali, da dobijo enkrat na leto pregled provizij, ki jih plačujejo komisija želi zagotoviti tudi, da bi potrošniki imeli doma vsaj eno spletno stran, ki omogoča primerjavo med različnimi provizijami. To spletno stran bi lahko opremili z žigom zaupanja ali kakorkoli že, ampak vsaka država članica mora ponujati eno zaupanje vredno spletno stran za primerjave. Mislim, da tukaj govorimo o zelo osnovnih, temeljnih pravilih. Če se danes odpravim v trgovino, je popolnoma normalno, da so cene jasno napisane, zato da so državljani prepričani, kaj koliko stane. Ne pa, da jih ogoljufajo. Pri bankah ni vedno tako, zato se pojavlja vprašanje, zakaj bi to dopuščali še naprej. Tudi banke bi v prihodnosti morale jasno navajati svoje cene, kakor velja za druge dele sveta posla. In še nekaj elementov v tem poročilu. Nekajkrat smo glasovali z definicijami o direktivi za plačilne storitve. Tam je bilo nekaj negotovosti, zdi se mi, da bomo uporabili enako definicijo za to, da bi se izognili nesporazumom ali neskladjem preden odprejo račun, morajo stranke imeti informacije o vseh provizijah in dajatvah, ki bi jih morali plačati oziroma ki jih čakajo. To velja tudi za vse obresti, to je predlagala komisija. In še nekaj, spletne strani za primerjavo so zelo koristne, vendar pogoj je, da so neodvisne in da imajo seveda relativno visok standard kakovosti. Te provizije bi morali tam biti napisane in uh, vsaka država bi morala imeti vsaj eno spletno stran za primerjave, ne glede na to, ali takšna spletna stran morda že obstaja kje drugje. Uh, Govorimo o skupnem trgu, ki ga želimo zaščititi, zato bi morali pripraviti portal na ravni Evropske unije, zato da bi ljudje imeli dostop do primerjalnih strani v posameznih državah članicah. To bi lahko bila spletna stran na Evropski ravni, ki ne bi podvajala dela, ampak šlo bi le za centralno točko, kjer bi bile povezave do vseh drugih spletnih strani v državah članicah. In še nekaj, želimo olajšati menjavo računov zamenjava računa je včasih zelo težek ali delikaten proces in državljani pogosto tega ne želijo storiti. Komisija želi določiti, kdo mora izpolniti kakšne naloge v kakšnem roku. Roki so zelo pomembni, kajti včasih zamenjava računa traja dlje. Če, naprimer, banka, ki stranko izgubi, ne želi sodelovati. To lahko seveda potem vodi do težave pri plačilu najemnin in tako naprej ali pri izplačilu plač. Komisija predvideva, da bi uh, moral institut prav tako igrati pomembno vlogo pri tem in da bi moral stranki pomagati. Gre torej za uh, odgovornost banke, ki prevzema stranko območju SEPA in v Evropi bi morali omogočiti izmenjavo in zamenjavo računov. Stranka, ki ima več kot leto dni nek račun, bi morala imeti možnost, da zamenja račun brez stroškov. Z tem rokom enega leta bi preprečili tako imenovano skakanje med računi, da bi stranke vsak, ja, vsakih par mesecev zamenjale račune, to prav tako ne bi bilo dobro. Ampak, če bi postavili ta rok enega leta, potem bi lahko uh, rešili problem skakanja med računi in uh, komisija želi zagotoviti poenostavljeno zamenjavo računov v celotnem skupnem trgu. To je zelo velik posel, ampak lahko bi zagotovilo še dodaten zagon po mojem mnenju, moramo odpreti trg za bančne račune, mislim pa, da se pojavlja veliko praktičnih težav. Z določenimi predstavniki bank sem govoril o tem in pri prenosu obremenitev se pojavljajo določene tehnične težave, še posebej, če so banke zunaj območja SEPA preučiti moramo, kako bi lahko to uredili. Sam sem podal nekaj predlogov, ampak mislim, da moramo o tem še govoriti in pripravili določena pravila. V pogajanjih bomo zadeve lahko rešili, to je pragmatično vprašanje in mislim, da bomo lahko našli učinkovito rešitev. Dobro, če govorimo o tveganjih, ki so povezana z zamenjavo računa, moramo iti, še, moramo iti še dva koraka naprej. Dva modela podpirajo potrošniki prvič imamo predlog trajne številke, ki bi bila prenosljiva med bankami, podobno kot pri mobilnih številkah. Na švedskem je to že na voljo za podjetja. Imamo še nekaj izkušenj torej na tem področju, ampak na kratek rok to ne bo izvedljivo. To je nekaj, k čemu lahko stremimo na srednji rok. To je torej srednjeročni cilj. Mislim pa, da je zelo smiselno, da imamo to v mislih, kajti to bi zamenjavo računov res poenostavilo tudi na dolgi rok. Nizozemski in um, britanski model je, da bi omogočili selitev med računi. To je rešitev, ki ni popolnoma stroškovno učinkovita, ampak je izvedljiva. Zato želim povedati, da vseh teh rešitev ne gre uvajati na hitro in na kratek rok, ampak mislim, da bi morali poskusiti te tehnične možnosti zaščititi. Evropska unija bi morala pritisniti na države članice, da v okviru nekega razumnega časovnega okvira omogočijo te storitve. Zadnje poglavje zadeva dostop do osnovnih plačilnih računov v poročilu na lastno pobudo lani smo o tem že na dolgo in široko govorili. Mislim, da smo prišli do dolgega in dobrega kompromisa. To ne zadeva samo dela na tem delu direktive. Sam sem uložil nekaj predlogov sprememb na to temo in to gre v veliki smeri v isti smer kot v poročilu na lastno pobudo. Takrat je bilo to sprejeto z veliko večino koordinatorji se strinjamo, da moramo zaključiti pogajanja pred volitvami. Gre tudi za vprašanje naše verodostojnosti. Mislim, da moramo delati hitro. Še beseda o dostopu do bank ena velika razlika je med poročilom na lastno pobudo in tem poročilom. V poročilu na lastno pobudo smo se dogovorili o tem, da bomo načeloma vse banke zavezali k temu, da v svojo ponudbo vključijo osnovne bančne račune, seveda z določenimi izjemami. Pri nekaterih bankah je pač mogoče razumeti, da za njih veljajo izjeme smiselno bi se mi zdelo, da bi to ohranili. Kajti v predlogu komisije je zapisano, da bi obdržali samo eno banko. Ampak to ni v, krep, v duhu krepitve mobilnosti ali v duhu krepitve mobilnosti v okviru skupnega trga. To prav tako ni v smislu spodbujanja konkurence, obenem pa tudi diskriminira, še posebej, če ljudje, ki iz socialnih razlogov ne morejo odpreti drugega računa in če bi potem bili prisiljeni uporabljati samo eno banko, bi se lahko pojavile še večje težave. Zato se nam zdi zelo pomembno, da smo uporabili dobro formulacijo v poročilu na lasno pobudo in to definicijo bi morali ohraniti in komisijo bi morali na to upozoriti in to bi bilo veliko nasprotje glede na svet. To so moje uvodne izjave. Hvala lepa, da ste mi prisluhnili. Veselim pa se že na vaše komentarje. Hvala. Thank you, Mr. Klute. We will start now with shadows, Mr. Langen. Sedaj pa počevalci v senci, gospod Langen. Kaj, vorsitzende? Hvala lepa, gospod predsedajoči. Kolega Klute je opravil zelo veliko dela, 118 predlogov sprememb je predložil, kakor je že povedal, je sklep parlamenta sicer upošteval v zvezi z dostopom do osnovnih plačenih računov, ampak vse, kar je takrat šlo v kompromise, bo sedaj spet prišlo na plan dobro je opraviti delo, vendar opraviti moramo pogovor o tem, kako bomo v prihodnosti spoštovali kompromise. In še nekaj, gre za razširitev teme. Dogovorili smo se o dostopu do osnovnih bančnih storitev. To je zelo zanimiva tema. Komisija je omenjala osnovne račune, dostop do osnovnih računov in zamenjavo računov. To je del Eh, skupnega trga in svežnja o skupnem trgu, ampak konkretni predlog ni tako preprosto izvajati, kaj ti komisija v svojem predlogu zapisala, da 58 milijonov državljanov evropskih bančnega računa in 25 milijonov državljanov bi rado odprlo tak račun. Dostop do teh eh, računov je zelo različen. Ne samo zaradi osebnih okoliščin ali plačilne sposobnosti in kreditne sposobnosti in tako naprej, ampak tudi zaradi tradicij. V določenih državah v Južni Evropi je odnos z gotovino še vedno močnejši kot odnos z bankami. Gre za vprašanje zaupanja, in tega ne bomo mogli kar preprosto izbrisati. V Nemčiji imamo še vedno skupine ljudi, ki še danes plačujejo za gotovino. To nima povezave nujno z izogibanju davkom ali spranjem denarja. Ne, to je pač tradicija. Kaj želim povedati? Države članice morajo imeti pristojnosti tukaj, kaj tele one imajo možnost, da bodo s konkretnimi ukrepi spremenile to. Zato je izbrana pravna podlaga direktiva in to je, po mojem mnenju, prav direktive oziroma države članice morajo prevzeti odgovornost. Kolega Klute je svoje temeljno poročilo ustrezno zastavil, ampak države članice imajo dve velike odgovornosti. Gospod Klute na sedmih ali osmih mestih zahteva dodatne delegirane akte. In cela vrsta kolegov bo proti tem delegiranim aktom. Delegirani akti v zvezi z EBO imajo svoj birokratski karakter. Zato imam tukaj pomisleke. O tem bi morali še razmisliti. V direktivi bi morali urejati osnovna dejstva. To je del predloga. In eh, provizije. To vprašanje je upravičeno. V določenih bankah je to zelo razširjeno. V Nemčiji imajo nekatere banke brezplačne bančne račune, ampak tudi one morajo nekako zaslužiti svoj denar. Zato ocene tukaj niso primerljive. Direktiva bi lahko zgrešila svoj namen. Kar zadeva vprašanje prenosljivih bančnih računov, kolega Klute je to omenil, ampak mislim, da je to proti sepi pred eh, kratkim smo uvedli račune SEPA, ki vključujejo tudi regionalno in nacionalno bančno kodo, to je sedaj povezano z državo članico in če bomo sedaj uvajali SEPO in potem še ob SEPI en sistem, potem se bojim, da bo prišlo do zelo visokih stroškov. Mislim, da bi to lahko znašalo celo 15 milijard evrov, ti dodatni stroški. Ob obštevanju ukrepov za sanacijo bančnega sektorja je to zelo veliko. Gospod Klute je rekel, da bi to izvali na dolgi rok, ampak ne vem, ali bo ta rešitev dejansko imela takšne rešitve, kot si jih on želi. V nacionalni državi je to sicer bilo uspešno, ampak ne vem, ali to avtomatsko pomeni, da bo to uspešno tudi na evropski ravni, kar zadeva servis selitev. Mislim, da se mora potrošnik sam odločati, katere trajnike bo preložil tudi na nov račun. Komisija je predlagala, da lahko potrošnik da to pooblastilo, to je prav, ampak ne pa, da bi avtomatsko imeli ta nalog za selitev računa. In še nekaj. Gospod Klute je podal več predlogov. Eni so smiselni, ampak nekateri gredo še dlje od te resolucije. Naprimer, portal skupnosti na ravni Evropske unije to naj bi zagotovil EBA ampak um, računi so povezani z jezikom uporabnika. Po mojem podatkih ima samo nič celih 27 odstotka državljanov račun v drugih državah članicah. Sam imam račun v, ba, v Franciji, v Belgiji in v Nemčiji, ampak to smo mi, evropski poslanci, zato je to posebna situacija mislim, da bi prišlo do velike večje upravne obremenitve. Ne vem, ali to ščiti uporabnike ali bo to samo zagotavljalo dodatne stroške. To je vprašanje, ki si ga postavljam. Gre za pristojnosti. Pojavljajo se mm, vprašanja tudi v predlogu komisije. Gospod Barnje potrjuje, da so bili vsi izvirni predlogi zavrnjeni. Kar zadeva presojo učinka, odbor za presojo učinka je dva predloga zavrnil in potem so pri komisiji uvedli nekatere spremembe in ob upoštevanju vsega tega, torej, da bi vsak imel dostop do računa in da bi ga potem lahko prosto menjaval, v skladu z resolucijo julija 2012. To je v redu, vendar, kar zadeva selitev med računi, tukaj moramo biti previdni. Zato gospod Klute pri vsem trdem delu, ki ste ga upravili, pazite na to, da je rok 2. septembra zelo kratek vsi sodelavci bodo delali tudi v času poletnega odmora, ko tako ali tako imajo zelo veliko dela. Oktober, november, december, januar, februar, marec in april, takrat bomo še delali, ampak eh, rok je 15. september. Po mojem mnenju bi bilo bolje, če bi bil 15. september, ne pa 2. september, kakor je sedaj. Mislim, da ste pripravljeni na sodelovanje, mi tudi želimo si razumno direktivo, ki ne bo vodila do tega, da bo Evropska unija morala posegati v pristojnost držav članic. You, Lange. Now I... Hvala, gospod Langen. Gospod Ludvigsen, naslednji. väl genomarbetat betänkande hvala za tako dobro upravljeno delo. Številne usredne točke sprejemam brez vsakega dvoma. Zdi se mi modro, da eh, na podlagi poročila, ki smo ga izglasovali leta 2012, nadaljujemo svoje delo. Stališče iz 2012 temeli na splošnem soglasju, ki je uporabno tudi pri tem uh, vprašanju. Določene rešitve lahko uporabimo tudi na tem področju. Razprava uh, v tem odboru kaže na to, da je treba upoštevati načelo subsidijarnosti. Mislim, da na tem področju evropska zakonodaja uh, v veliki meri je upravičena ne glede na to, kaj si mislimo o subsidijarnosti. Govorimo o 25 milijonih potrošnikov v Evropski uniji, ki bi radi imeli račun, ki ga zaenkrat še nimajo. Imamo trg z različnimi tarifami, te tarife se tudi neprestano spreminjajo in eh, včasih je težko se to upoštevati. Zelo drago je za potrošnika spremeniti račun. In te težave preprečujejo razvoj notranjega trga in razvoj mobilnosti bančnih storitev. Poleg tega finančni sektor igra sebi v prid, eh, ukinja razne, eh, razna nadomestila in tako naprej. In tukaj eh, manjka tudi zaveza strani bank, da bi stvari lahko spremenili. Problemov še nismo zadovoljivo rešili do zdaj imamo določene učinkovite nacionalne sisteme, mm, to lahko vidimo tudi v besedilu, so pa tudi točke, kjer eh, bi morali stvari še spremeniti. Na dolgi rok bo treba številne stvari še izboljšati. Če povzamem, mislim, da je razumljivo, da v tej situaciji ravnamo na ravni skupnosti. Sodelovati bo treba pri vseh treh delih poročila in sicer eh, na konstruktiven način, tako da bomo lahko sprejeli vse skupaj, celotno besedilo. Ta pravica do bančnega računa je ključnega pomena. Sistem eh, mora veljati za vse. Vsi, ki imajo plačilne račune, bi morali imeti Eh, nove obveznosti oziroma vsi upravljavci in njihove proizvode bi morali podvreči osnovnim pravilom uh, za plačila. Osnovni bančni račun, to lahko povzroči tudi stigmatizacijo za tiste, ki imajo posebno številko bančnega računa. Ne bi bilo primerno, da bi uh, vsi potrošniki oziroma da bi določeni potrošniki bili izključeni iz uh, določenih storitev, ki jih ponujajo ponudniki. Ne eh, smemo teh skupin zaznamovati z določeno kodo. Mislim, da bi lahko zagotovili rešitev za to. Tekoči računi bi morali imeti osnovne funkcije. In pri vseh bančnih računih, pri vseh bi morali biti na voljo osnovne storitve. Potem bi bilo treba omejiti tudi stroške. Vsi bi morali plačati osnovne temeljne eh, tarife oziroma eh, provizije. Pri bančnih provizijah je treba gledati predvsem na enostavnost. Eh, moramo se izogibati eh, zapletenim uredbam in zapletenim ureditvam. Enostavnejše kot so stvari, bolje je. Predvsem moramo imeti pred očmi to, da olajšamo življenje potrošnikom. Potrošnik mora imeti možnost primerjati provizije in eh, si izbrati ustrezno bančno storitev. Da bi zahtevali dolge sezname, dokumentov in tako naprej. To ne bo prispevalo eh, k preglednosti. Mislim, da bi bilo bolje, če bi osnovne storitve poenostavili. To so storitve, ki so povezane z osnovnimi računi, ne pa da delamo neke dolge sezname. Ko gre za spreminjanje računov, eh, se mi zdi, da pomembni predvsem dve stvari. Omejitve morajo eh, biti glede tega, eh, v katerem obdobju se lahko eh, med določenimi bankami spreminja račune. Treba pa je pustiti nekaj manevrskega prostora eh, tudi državam članicam, da bodo lahko same eh, izvajale različna pravila, ko gre za spremembe. Sistem sprememb mora biti učinkovit. Tiste spremembe, ki že obstajajo, bi morale eh, obstajati še naprej in ti sistemi bi morali obstajati tudi v prihodnosti treba je zahtevati preglednost pri spremembi, koliko to stane, koliko stanejo posamezne individualne storitve. Treba je podrobneje proučiti tudi čezmejne spremembe. Kaj se zgodi, ko je upletena eh, država, ki ne uporablja evra? Eh, treba bi bilo ponostaviti tudi te transakcije. Zdaj je trenutek, ko je treba iti naprej, eh, predvsem, ko gre za mobilnost in transparentnost. To so moji uvodni komentarji, ampak eh, mislim, da nam je poročevalec pripravil zelo dobro strukturirano poročilo in da bomo lahko skupaj z dobrimi kompromisi Eh, naredili še napredek na tem področju. Hvala. Hvala. Zdaj pa Filip de Becker, menil liberalcev. Hvala lepa, predsedujoči. Tudi s moje strani najprej povem, da se zahvaljujemo gospodu Klutiju za vse upravno delo, ne samo sedaj za predloge strani, ampak tudi za preteklost. Že takrat smo delali na poročilu na lastno pobudo pri tej temi. Mislim, da je prav, da gradimo svoje delo na že opravljenem delu, upravljenem v tem odboru in pa na podlagi že objavljenega poročila. Predlog komisije se mi zdi dober. Z tega vedika mislim, da res dejansko obravnavamo tiste glavne stvari, ki jih moramo obravnavati. Na začetku, sedaj, bi rad pojasnil razliko med dvema različnima stvarima po eni strani govorimo o socialni izključenosti. Nekateri nimajo dostopa do osnovnega računa iz finančnih, socialnih, gospodarskih razlogov. Na drugi strani pa želimo rešiti tudi problem notranjega trga in pa čezmejnih storitev. Potrebe iz obeh skupin so različne. Že na začetku te razprave moramo jasno razmejiti oba problema ne smemo reševati vsega naenkrat, moramo med obima jasno razlikovati. Prav tako moramo tudi v bistvu vendar gledati v dve smeri. Seveda tukaj, ko se pogovarjamo o osnovnih plačitvah, um, želimo vključiti ljudi, socialna, gospodarska vključenost, obenem pa tudi želimo razrešiti vprašanja notranjega trga. Mislim, da se obeh stvari lahko vendarle usporedno lotimo marsikdo je že na tem delal v preteklosti in mislim, da imamo enak cilj. Ampak eh, samo podrobni pogoji, pa tehnični eh, pogoji, ter pa detali se bodo morda nekoliko razlikovali med skupinami. Z tega vedika bi rad eh, predstavil nekaj naših zamisli glede predloga komisije, pa tudi glede tega predloga gospoda Kluteja. Najprej glede switchinga, torej glede spreminjanja računov. Včasih spreminjanje in pa prenos računov med državami pomeni velike stroške in pa tudi zamude in moramo pospešiti to zamenjavo računov, še posebno med državami, članicami, pa tudi znotraj držav. Veliko je takšnih prenosov tudi dan danes in tudi tukaj mislim, da bi lahko gradili na že preizdanem poročilu. Potem preglednost pristojbin, stroškov, tudi tega se moramo lotiti. Treba vedeti, kakšne so um, razlike um, teh, med temi provizijami za posamične uporabnike. Moramo imeti določeno ceno, ne more biti to brezplačno, ampak je pa jasno, da to ne more biti draže kot pa pri kakšnem drugem produktu iz tega področja. Prav tako imamo v nekaterih eh, državah tudi sistem, kjer so nekatere banke vzpostavile neprofitne organizacije, tako da imamo brezplačne plačilne um, račune Tudi to je treba tukaj omogočiti in to se potem nanaša tudi že na vprašanje subsidijarnosti, ampak celoten okvir um, na evropski ravni pa mora biti jasen, moramo se zauzemati za preglednost. Prav tako je pomembno, kar je povedal gospod Klute, namreč moramo imeti tudi naknadno analizo zračunavanja cen. To se um, lahko nekoliko zaplete. Mislim, da že na začetku moramo zagotoviti preglednost. Že na začetku moramo imeti jasen niz storitev in pa cene, ki so na to navezane. To je, mislim, da najboljši način. Potem standardizacija, tudi to je zelo pomembno vprašanje. Mislim, da ne bi smeli tukaj imeti nove terminologije, ampak bi pa morali podkrepiti že obstoječo terminologijo v nekaterih državah. Je pa treba netančno pojasniti, kaj, kaj pomeni. Potem gospod Klute tudi predlaga prenosljivost eh, osnovnih plačilnih računov tudi prenos eh, določnega števila plačilnih računov. To je tehnično težko izvedljivo, zato ne vem, če je to ravno koristen pristop, eh, tudi kolega je o tem že ravno kar govoril, gospod Langer. In tehnična vprašanja ter pa težave, ki se na novo pojavljajo, ne smejo biti večje kot pa težave, ki ne bi jih reševali. Ne smemo pretiravati na splošno mislim, da mora biti to poročilo veliko potesno. Vem, še vedno imamo potem tudi čas za pogajanje s svetom in se zauzemam za to, da imamo čim bolj ambiciozno poročilo, kjer se bomo sredotočili na dva glavna elementa. Socialno vključenost, finančno vključenost na eni strani in pa tako, da bodo ljudje čim lažje delovali tudi čez meje. V drugih državah sedaj pri krizi smo gotovili, da na kateri mladi gredo v druge države, tudi znotraj EU, tu gre za študente, pa tudi za iskalce zaposlitve. Mi moramo poskrbeti za to, da jim damo čim boljše možnosti, sploh glede osnovnih plačilnih računov, te pa bančnih storitev. Vsaj tukaj moramo odpraviti čim več ovir. Zato res eh, posijamo vse skupine, da so tukaj čim bolj ambiciozne in tako, da bomo pripravili res dobro poročilo. Hvala. Uh, Hvala, gospod Gigold. Well, uh, I have... Hvala. No, pravzaprav nimam veliko za dodati. Bi pa povedal to, da je res dobro, da imamo končno to poročilo pred seboj. No, dolgo časa smo čakali na nan. Poročevalec je omenil nekatere težave, ki so se pojavile. Komisar Barnier se je tudi soočil s težavami že znotraj komisije. Ne smemo sedaj ustvarjati dodatnega vzdušja glede bank, zavarovalnic, um, glede kreditnih institucij, um, da tukaj um, je Evropi mar, ko pa gre za vprašanje posameznikov, torej za odpiranje plačnih računov, tukaj nam pa naj ne bi bilo mar. Ne smemo ustvarjati takšnega vtisa. Kot je povedal Filip Debaker tukaj moramo biti čim bolj ambiciozni. Prav tako moramo biti tudi previdni. Rešitve med državami so raznolike, zato potrebujemo vsebinski pristop. Ampak kakorkoli že, predvsem moramo biti pozorni na naslednje. Sedaj bomo imeli te ponudbo za osnovne plačilne račune, In eh, te možnosti ne bi smeli sedaj uporabljati za diskriminacijo in pa za napačne signale nekaterim potrošnikom. Torej nekaj, kar bi bilo potem vidno um, tretjim um, strankam. To bi bilo škodljivo za šibkejše akterje, ne pa koristno. Pa še nekaj. nekateri že sodelujejo z revnejšimi, s prikrašenimi, naprimer nekatere hranilnice. In te hranilnice že ponujajo takšne storitve. In to se včasih izrablja kot izgovor, češ, um, če hranilnice to počnejo, pa nam tega ni treba storiti. Te ustanove se nisem na začetku ustanovila zato, da bi potem rekli, na splošno bančnem sistemu ni treba ničesar spremenjati. Ne, to se je zgodilo zato, ker um, pač banke niso sodelovali z vsemi. In mislim, da bi morale se vse banke osredotočiti tudi na nekoliko um, bolj prikašane um, osebe. Prav tako mislim, da ne bomo prikrajšali um, Deutsche Bank, če se bomo sretočili na nekoga, ki ima nekoliko nižji um, prihodek. Tukaj moramo biti previdni tudi glede same konkurence. Pa še nekaj, za kar sicer še nimam rešitve. Glede prenosa, spreminjanja bančnih računov. to ne bi um, bila zelo intervencionistična metoda, um, bila bi to morda dobra metoda, da znižamo stroške. Ampak tukaj imamo potem še primerjalne tabele ter pa spletne strani in um, pri teh primerjavah primerjajo samo stroške, nič drugega. In če bomo to počeli na takšen način, potem bodo banke primorane v določen bančni model in potem bomo mešali jabolka in hruške. Naprimer, imamo banko z veliko mrežo, lokalnih um, branž in nekdo, naprimer, dela na internetu. Naprimer, gledajte, če to primerjamo, nekje um, imaš um, telefonsko povezavo, kjer se lahko z nekom pogovoriš, um, nekje druge imaš um, nekoga, ki se dejansko ukvarja z ljudmi na lokalni ravni, to ni eno in isto. In če je to tako, potem tudi primerjave ne smejo mešati med obojem, ne smejo diskriminirati napram tistim, ki zagotavljajo tudi določene storitve v um, nekaterih delih bank. Potem še naslednja stvar, finančna stabilnost. Ima bančne račune in um, potem včasih ima banka večji ali pa nižji kapital in uh, to potem lahko vpliva tudi na poslovne modele nekateri sploh ne želijo imeti veliko sredstev, nekatere druge banke pa so bolje upravljane. In eh, tukaj ne razlikujemo med obema. Če bomo sedaj imeli ta bail-in nad 100 tisoč evrov, če gremo v tej smeri, potem bo to lahko na koncu problem tudi za potrošnike, vsaj za tiste, ki imajo toliko sredstev, pa čeprav takšnih res morda ni veliko. Zato moramo biti zelo previdni če bomo sedaj začeli to primerjati, potem moramo vedeti, kakšna bo zgornja meja, kako bomo stvari merili. Um, ne smemo se osredotočiti samo na stroške, ampak tudi na samo kakovost storitev. Sveda pa na vsak način moramo okrepiti čezmejni vidik ter pa okrepiti notranji trg. Ja, seveda. Ampak ne bi smeli tega početi z napačnimi metodami. Nasplošno mislim, da klute gre v pravo smer, glede podrobnosti seveda si moramo še dodatno pogovoriti. Ampak eh, tukaj mislim, da predvsem moramo biti čim bolj učinkoviti in čim hitrejši, kajti cilj mora biti to, da med zakonodajnimi akti, ki jih bomo sprejeli v tem mandatu, mora biti tudi um, ali pa vsaj en dokument, ki se osredotoča na tiste, ki so šibkejši akteri na finančnih trgih. Hvala. Hvala, gospod Gigold. No, moram reči, da imam tukaj cel dolg seznam kolegov, ki so se priglasili k besedi. Prosim, tisti, ki se boste oglasili, če se čim kraše in jedrnati, kajti že sedaj smo kar časovno omejeni. Gospod Kamer. Hvala. Kot prvo, hvala lepa pročevalcu za to, da je pripravil ta predlog tako zelo hitro. Se strinjam z nekaterimi pomisleki tudi drugih pročevalcev v senci in pa tudi glede tega, kaj se je pročevalec odločil vključiti. Filip ima prav. Tukaj govorimo o dveh različnih stvarih. Eno je dostop do finančnih storitev, marsikdo nima tega dostopa in mislim, da se tukaj lahko vsi strinjamo. In tukaj mislim, da imamo soglasje. Potem druga stvar enotni trg in kako se reševati ta vprašanja. V različnih državah obstajajo različni razlogi, zakaj so nekateri izven tega sistema. Gospod Langan je tudi to omenil. Glede, moj oče je bil migrant, del migranske skupnosti in v tej skupnosti so glavno plačevali z gotovino, ne pa toliko z bančnimi računi in pa s kreditnimi karticami. Uh, To se pogosto še vedno kdaj dogaja. No, nekateri še vedno želijo plačevati samo zgodovino na lokalni ravni in podobno. Ampak potem dostop do storitev pa nekaj drugega, kaj ti sedaj imamo tehnologijo. In gledajte, lahko nekdo naprimer um, ima samo dostop do kreditne kartice um, do kreditnih storitev, lahko kupuješ na internetu, lahko kupuješ izdelke, zato ker um, uporabljaš um, to kartico. Imamo to tehnologijo, to ni nujno vezano samo na račun. In gledajte, sedaj ne smemo govoriti o, o vinilnih kasetah, o, o vinilkah, o kasetah, o CD-jih, ko pa smo vendarle že v veliko bolj napredni tehnologiji pri MP3. In sedaj pri bankah še nismo naredili tega tehnološkega preskoka. Seveda imamo res um, spletne banke, telefonske banke, ampak nekaj par tednov nazaj sem um, prebral zanimiv članek. Um, Bančišno predvsem um, združuje posilo jamalce, ter padajalce, ter hranilce. Vse te, to je eno, ampak imamo še druge vidike tehnologije in um, imamo naprimer tudi medsebojno um, posojanje. Prej eh, si omenil to, da se primerah jabolka in hruške, ampak um, naprimer um, včasih lahko tudi um, uporabljamo um, Apple, torej jabolka, za to, da primerjate jabolka in hruške. In še nekaj bi rad podaril. Tukaj ne želimo preveč Eh, pritiskati na banke. Imamo nacionalne rešitve, ki so zelo raznolike. Naprimer, ali želijo biti odgovorni za to, da bodo banke ponujale enake storitve um, kot kreditne unije? Lahko rečete, ja, morda je to dobro za konkurenco, ampak eh, včasih banke potem lahko prisilijo kreditne unije, da počnejo tisto, kar ni potrebno. Uh, um, nekateri bodo potem imeli na koncu še slabše pogoje glede osnovnih bančnih storitev, samo zato, ker smo se mi odločili, da bomo primorali banke vstopiti na določen trg um, in potem bodo te banke izrinile um, hranilnice. Um, in te hranilnice zaenkrat mislim, da zapolnjujejo določeno vrzel na trgu. Imamo alternativne posojilodajalce in um, moramo tudi njim omogočiti delo z večjimi, izmed eh, teh se pogovarjamo včasih eh, s predstavniki hranilnic. Ne želimo dati tukaj bankam preveč um, moči, da izrinjo hranilnice in druge. To je pomembno. Potem druga stvar, um, enotni trg ali nekdo res želi um, zamenjati svoje račune. Uh, um, iz ene države v drugo državo. No, morda je to odvisno od države, ampak um, številni mladi v naši državi pravijo takole. Glede, mi predvsem želimo naslednje. Če grem naprimer v tujino za kako leto, potem želim odpreti tam račun in morda potem uh, opravljati transakcije. Um, ne pa, da um, potem um, grem iz um, Anglije, potem v Francijo, spet in spet nazaj v Anglijo. Uh, predvsem želim čim boljše transakcije. To je, mislim, da um, glavna stvar. Potem še glede preglednosti za konec. Ena izmed eh, glavnih stvari tukaj je naslednja. Dve stvari ste tukaj pomembni. Kot prvo, pri bančništvu. Um, imamo um, zavajoče obresti podatki o teh so zavajajoči. Nekdo, na primer, vidi visoko številko in gledajte, na primer, pred nekaj leti je nekdo posodil um, 100 um, funtov prijatelju in je rekel, čez dva tedna mi vrneš in mi vrneš 110 uh, funtov. Uh, če si pa uradni posojilo dejalec, um, pa ne vem, kakšna obresta mera uh, za 100 funtov, na primer, um, in potem 110 funtov dobiš nazaj. Ja, um, obrestna mera bi bila višja in potem bi rekli, da je to šark, torej da um, nekdo, ki zlorablja um, druge kot posojilo dejalec. Ampak 100 in potem 110 funtov čez nekaj tednov, to se mi zdi veliko bolj um, spremljivo. Um, mora bi biti pregledni. Naprimer, če nekdo si sposodi 100 funtov, potem mora biti jasno, koliko bo plačal čez en teden, čez mesec, čez um, eno leto. To je bolj primerljivo in tudi bolj smiselno za takšno posojanje. Um, trenutne um, predstavitve glede obrestnih tehničnih mer niso pregledne. Prav tako moramo imeti preglednost glede osnovnih eh, modelov za plačilne račune. Ko naprimer daš denar v banko, to ni um, tam um, zavečno v um, banki, to v bistvu posodiš banki in potem banka spet posoja to nekomu drugemu za više obresti. In to moramo tudi vedeti. Gledajte, če nekdo da denar v banko, ta denar ni tam v banki. Um, vsaj ne zares. In zato moramo um, jasno pogledati resnici v obraz there is here Mr. Sampo or not? Gospod Sampo, ste tukaj? Ne? Gospod Balcen? Še enkrat. Prosim, če ste vsi čim krajši, kaj ti nimamo veliko časa. Ja, herzlichen Dank, <clears throat> Herr Vorsitzender, erstmal. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Hvala poročevalcu Jurgenu Kljuteju. Mislim, da je opravil dobro delo zelo je bil marljiv in uh, upošteval je vse, kar je bilo treba. Nisem proti tem postop, pred temu postopku, mislim, da bi morali v odboru vsekakor to temo obravnavati, vendar upoštevati moramo izzive. Mislim, da moramo pomanjkljivosti previdno pretehtati, zato da bi na koncu zadeli pravo mero. Nekaj v zvezi z posameznimi področji. Pravila v zvezi z dostopom do plačilnih računov so po mojem mnenju še vedno nekoliko nejasna. Državljani naj bi v prihodnosti kjerkoli odpirali račune v katerikoli državi članici. Povezave med državljanstvom in banko potem več ne bo. Sam sem skeptičen tukaj, ne vem, kaj bi to v praksi pomenilo. Prav tako mi ni jasno, kaj je mogoče preveriti pri uporabniku pred odprtjem takšnega računa. Tukaj ne bo več zahtev v zvezi z plačami ali stalnim bivališčem. Osnovni račun ne bo imel uh, kreditnih zmogljivosti, torej ne bo mogoče imeti negativnega stanja. Sedaj pa tema sorazmernost, to je po mojem mnenju zelo dobra tema. Ne vem, ali so vse plačilne storitve takšne, da bi morale biti vključene v ta osnovni račun. Tiste banke, ki so na lokalni ravni zastopane, morajo biti dostopne za vse. Določene banke bodo potem imele zelo velike upravne obremenitve, še posebej za manjše institucije bi morali poskrbeti, da jih ne bomo preveč obremenili. Tudi v predlogu komisije in v predlogu poročila Jurgena Kljuteja vidim na drugih področjih um, dobre pristope, naprimer preglednost, preglednost pri provizijah in tako naprej. Upoštevati je treba tudi, da so določene države članice že uvedle zelo visoko stopnjo preglednosti pri računih, sedaj pa bi morali te standarde seveda ohraniti pri tem, ko jih bomo uveljavljali za vse. Osnovni bančni račun bo sedaj mogoče odpreti v vsake države članici in s tem bomo zagotovili tudi nekaj več mobilnosti med državljani. Zato se mi zdi, da bi morali zagotoviti nekoliko preprostejšo menjavo računov čez meje. Ne vem, koliko bo to koristilo državljanom, ampak mislim, da bi to bilo dobro z vidika preglednosti in dobro tudi za banke. Imam pa še vprašanja glede izvedbe v praksi. Hvala. Okay. Thank you. Hvala. Prosim, če se držite dveh minut, tisti, ki boste še govorili, gospa Enfeld. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoče. Najprej hvala lepa mm, poročevalcu. Mislim, da je pripravil odlično podlago za razpravo. No, pravzaprav je prav luštno, kako se tukaj pogovarjamo o teh instrumentih, ki obstajajo že stoletja, kot je povedal kolega svet se zelo hitro spremenja, ti instrumenti so včasih eh, zelo zastreli ali pa bodo kmalo še bolj zastreli. Zato naj se tukaj pridružim um, Filipu Bakarju. Moramo biti čim bolj ambiciozni, ne pa samo, da se držimo tradicij. No, sveda, tradicije so tudi dobre, ampak včasih moramo vendarle narediti preskok, kar ti svet se spremenja. Tukaj živimo v času bitcoinov, torej internetne valute bitcoin. Uh, Se ne gre za to, da imamo tukaj um, vem, čeke, menice ali pa got, ogromno gotovine, ki jo vozimo čez Alpe z mulami in podobno. Če se sedaj pretvarjamo, da so trgi še vedno nacionalni, mislim, da smo zelo naivni. Želimo razviti čezmejno trgovino, e-trgovino, kmalo bomo sedaj se pogajali o čezmejno trgovino. Atlantskem prostotrkovinskem sporazumu in prav zato potrebujemo dejansko enotni trg, ne trg 28 držav, ampak enoten trg. In ja, to potem pomeni, da ljudje morajo imeti možnost, da zamenjajo eh, bančne račune tudi med državami in pa da ohranijo svojo številko v banki. To se sicer na nacionalni ravni že počne v telekomunikacijah, kmalo bo to veljalo tudi za mednarodne storitve. Lahko nekdo, na primer, um, zamenja ponudnika, ampak še vedno hrani svojo številko. Glede, bankiri so pametni in mislim, da lahko iznajdejo kakšen sistem, ki bo to omogočil tudi v bančeštvu. Če nekdo lahko iznajde bitcoin, potem sem prepričana, da lahko organiziramo tudi to, da bo nekdo kot posameznik eh, ohranil svojo številko, bančo številko. To je možno, ampak banke seveda niso ravno navdušene tem, nimajo kakšnega velikega interesa tega zagotoviti. Ampak gledajte, če želimo razviti notranji trg tudi za um, bančeštvo na drobno, potem moramo okrepiti ta zagon in to dodatno razviti. Smimo preveč oklevati, kajti če ne nas bodo dogodki prehiteli. Zato sem res zelo za to, da pripravimo zelo ambiciozno poročilo, da bo to res dejansko korak naprej in to vključuje potem tudi um, prenos um, spremembo računov, uh, tudi čez mej in pa ohranitev enotne številke. Hvala. Gospod Goze, hvala lepa. Gospod predsedujoči, bom kratek. Tukaj sta dve pomeni stvari, kot ste že povedala predgovornika. Kot prvo, vključitev v bančni sistem, to je eno tukaj mislim, da se lahko pridružim večini predlogov kolega mm, poročevalca, ta je pravi odlično delo. In potem kot drugo, ima posodobitev mm, bančnega sistema. Glede, moramo vedeti, bančništvo je industrijska panoga. Tu ne gre za neko e, upravljeno gospodarstvo, ne moramo mm, sedaj od trga zahtevati, da opravi reforme um, če to včasih ni v njihovem um, interesu. Tukaj moramo biti dejansko tudi previdni, kajti če bomo sedaj preveč um, otežili breme za bančno industrijo um, in seveda potrebujemo tudi določene spremembe, ampak vseeno, um, potem bomo, um, mislim, da povzročili večje težave. Seveda imamo nasplošno okoljske, varnostne standarde, to je res tukaj um, ta čezmejni vidik uh, zamenjave računov, to mislim, da ni ravno nuja, ravno čisto takoj. In uh, tako moramo gledati tudi na prihodnost. Seveda moramo biti ambiciozni, ja, ampak moramo pa misliti tudi na gospodarstvo na splošno. Več, ko bomo imeli um, bančištva na spletu, več bo po drugi strani um, brezposobnosti na nek način. In mislim, da je to tudi nekoliko schizofreno na nek način. Hvala, gospa Gular. Hvala lepa, gospod predsedujoči, zelo na kratko. Hvala lepa komisiji za upravljeno delo. Z vernem lagerom se strinjam, ne smemo si uničiti počitnica, ampak vseeno mislim, da moramo biti čim bolj hitri, kajti to je zelo pomembno besedilo, kar smo opravili glede emirja, glede trgov, na splošno seveda je to odlično. Ampak tukaj pa nekaj res konkretnega za same evropejce kot posameznike. Potem naslednje. Uh, um, seveda moramo misliti predvsem na notranji trg. Glej, Jean-Paul, tukaj se oč... pogosto se strinjam, ampak tokrat pa naj vendar rečem, da že desetletja pripravljamo um, notranji trg za finančne storitve. Glejte, bankam želimo um, samo naprtiti določene normalne stvari, naprimer primerljivost cen in mislim, da ne bodo banke se ravno sesedle pod tem eh, bremenom. In mislim, da to ne bo preveč za banke. V redu, preglednost, več ljudi je omenilo zahtevo glede preglednosti in pa vsak ve, kako to izbrati. Kot je povedal Filip, naš poročevalč v senci, moramo biti ambiciozni. Res je, trenutno je res, da. Um, nima um, ravno veliko ljudi računov v drugih državah, ampak vendarle vedno več ljudi odhaja v drugo državo ali pa ima družinske člane v drugi državi in podobno. To je bilo pred 20 leti res zelo huda izjema, danes pa je to veliko manj huda izjema in moramo sedaj narediti korak naprej. Kot rečeno, kot prvo moramo zagotoviti boljše možnosti za najbolj prikrašene in kot drugo moramo tudi, tudi um, izboljšati čezmeni vidik. Potem naprej um, pristop komisije mi je všeč. Tukaj ne bi se osredotočili na različne vidike in zato tudi ne bi stigmatizirali najbolj prikrašenih. Uh, tukaj imamo tudi skupino za boj proti revščini. Glede, imamo različna sporočila, ki jih prejemamo, tudi Jurgen je to že povedal, to je tudi zapisal v svojem prvem poročilu. Ljudje želijo samo imeti dostop do nekaterih osnovnih storitev, tako da bodo tudi pri tem enakopravni. In to je to. Ne smemo razlikovati med njimi. Bo, manj, ko bomo razlikovali, bolje bo. Če imamo pristop, ki bo vsem omogočil enotno rešitev in potem seveda imamo tudi določene okvire, um, kajti vsi ne potrebujemo enakih bančnih storitev ali pa enako um, razvitih. Um, je to pomembno. Moramo pa biti tudi ambiciozni. Sedaj so finančne storitve razdrobljene, imamo digitalne storitve in podobno, to nas plošno želimo vedno bolj spodbujati in tudi na to moramo misliti. Um, hvala lepa za ta odličen dosje, uh, te podpiramo. Now, um, hvala. Sedaj pa ponovno gospod Klute in prosim, če ste čim krajše. Zmaj, gospod Langer, prosim. Samo nekaj sem želel povedati Sofi. Sofi je dejala, da bi morali oblikovati dejanski notranji trg. Mislim, da to ni odvisno od osnovnega bančnega računa. Pri osnovnem bančnem računu bi države članice morale ohraniti odgovornost, zato da zagotovimo preglednost provizij, modalnosti sepa in tako naprej. To je ključno pomembno za sepo, bolj od tega, da bi lahko odpirali bančne račune kjerkoli, tam, kjer delamo, kjer imamo običajne, običajno prebivališče in tako naprej. To želim ločevati. Uh, uh, gospod klute prosim če ste kratki eh. hvala hvala vsem za vaše komentarje mislim da imamo različne različna mnenja ampak eh, skupaj bomo prav gotovo lahko prišli do cilja želim postopati pragmatično ampak Vene Langen je nekaj povedal. O tem moramo še govoriti. Mislim, da bi morali imeti dostop po Evropski uniji. Vprašanje je, kako bomo to sedaj rešili v podrobnostih. Določene zahteve razumem, ampak eh, da bi vse prepustili državam članicam, tukaj se ne strinjam, kajti drugače to ne bi delovalo. Je, alternativa je, da bi banke preprosto sprejele bančne račune, drugod v Veliki Britaniji pa je nujno imeti bančni račun, kolikor razumem. Če bi priznali nemški račun v Veliki Britaniji, potem bi problem bil rešen. No, tako bi prav gotovo dobili ugodno in elegantno rešitev. Gut, also das dazu. Ansonsten. Drugače pa mislim, da bomo videli, kaj se bo zgodilo, ko bomo imeli pregled, predloge sprememb, razpravljali bomo o tem in poskušali bomo najti kompromise. Gospod Werner Langen je še nekaj povedal v zvezi z rokom. Zadeve smo zastavili zelo na strogo, zato da bi vse skupaj zaključili še pred koncem leta oziroma pred zaključkom mandata. Po drugi strani pa je seveda tudi res, da bi morda bilo dobro postaviti rok za vložitev predlogov sprememb morda teden kasneje. En teden kasneje morda. Glede na predlog eh, roka za predloge sprememb, eh, tukaj bomo razmislili, ali se ta, da, da ta rok predstaviti in to vam bomo potrdili po elektronski pošti. Prosim, če ste lahko zelo kratki, ker je pred nami še eno poročilo. Okay. Mr. Klute? Ja, špin zovaj. Gospod Klute, no, praktično sem že končal, to je to, kar sem želel povedati. Hvala. Thank you very much. Najlepša hvala. Zdaj pa bomo obravnavali zadnje poročilo na dopoldanskem dnevnem redu. Gospa Ferreira je pripravila poročilo o Evropskem semestru za usklajevanje gospodarskih politik, izvajanje prednostnih nalog za leto 2013. Besedo kar predajam gospe Ferreira. Govorila bom v angliščini, da bo vse hitreje. To poročilo je drugo poročilo o eh, ciklu semestra za leto 2013 predstavila predsednik Evropskega parlamenta glede tega, kaj se moramo naučiti za izvajanje naslednjega semestra. Tu se odražajo tudi zaključki na podlagi letošnjih, letošnjih eh, preporočil za posamezne države. Eh, predvidevam, da so kolegi prebrali poročilo in sama se bom osredotočila samo na glavne ideje komisija je podala priporočila in ta kažejo eh, krat, počasen premik v pravo smer, eh, po mojem mnenju. Še vedno pa je zelo malo napredka. Eh, glavno vsebino lahko uh, oblikujem v nekaj kratkih sporočil. Mislim, da moramo preseči fiskalno konsolidacijo. Seveda je ta potrebna. Uh, ključnega pomena je, vendar pa imamo zdaj dovolj izkušen, da lahko razumemo, da brez neke minimalne rasti ne bomo dosegli vzdržne fiskalne konsolidacije. E, nedavna zavrnitev na portugalskem, to je država. Eh, ki je dobila priporočila trojke in jih je tudi izvajala. Torej, prejšnji finančni minister je napisal v pismu, in to je zelo jasno v primeru Portugalske, da ukrepi varčevanja niso mogli doseči um, želenih učinkov in to je bil tudi razlog za odstop našega ministra. Potrebujemo nekaj resnične rasti. Samo na ta način eh, se bodo eh, stvari uravnotežile, uravnotežili se bodo računi eh, posameznikov in pa državni proračun. Potrebujemo ukrepe dejanske rasti, ti se morajo začeti izvajati. To se pojavlja v vseh govorih, veliko se govori o tem, ampak pravih učinkov še ni, to se še ni začelo izvajati kakšni so razlogi eh, oziroma možna gonila rasti. Eh, eh, mi si želimo, da bi eh, države, eh, prora, eh, države eh, ki imajo presežek, povečale svoje popraševanje, države, ki imajo primankljaj, pa bi morale ukrepiti svojo konkurenčnost, eh, morale bi. Eh, Eh, prinesti nekaj eh, rasti, torej pri državah s primankljajem je treba zmanjšati notranje popraševanje. Eh, moramo se tudi odmakniti od pristopa ene rešitve za vse. Vse pomembne je, da se upoštevajo, da se pripravljajo poročila za posamezne države različna gospodarstva se morajo prilagajati na različne načine, imajo tudi različne notranje gospodarske modele. In zelo pomembno je, da okrepimo eh, so odvisnost med različnimi evropskimi gospodarstvi, predvsem znotraj evroobmočja, kjer so se države odločile, eh, da se pridružajo skupni valuti. Iz tega razloga tudi nimajo eh, tistih mehanizmov, prilagajanja menjalnega tečaja in tako naprej. Teh mehanizmov zdaj ni, zato je pomembno razumeti, da če bomo izvajali varčevalne ukrepe v vseh državah, nimamo pravih eh, instrumentov odziva eh, na pričakovanja posameznih gospodarstv. Treba upoštevati tudi vse informacije, ki jih imamo na voljo v poročilu o mehanizmu za obveščanje in opozarjanje komisija mora analizirati asimetričen učinek glede na različna gospodarstva in sicer asimetrični učinek horizontalnih politik, predvsem znotraj Evropmočja, pa tudi znotraj EU. Mislim, da bi morali komisijo prositi oziroma smo jo že, da pripravi neko primerno oceno pričakovane rasti te ocene so bile že predstavljene. Imamo kar nekaj izkušenj pri eh, spreminjanju teh napovedi. Pogosto se te napovedi spremenijo na vzdolj in to ustvarja negotovost med državljani in investitorji v Evropski uniji. Zato moramo pregledati kakovost takih napovedi. Tako bomo imeli tudi neka zdrava pričakovanja. Eh, tisto, kar bomo naredili, eh, bo potem proizvedlo določene učinke, učinke, ki smo jih eh, pričakovali. Treba je tudi povečati produktivnost vlaganja v izobraževanje, znanost in raziskave in ne smemo pozabiti na cilje iz programa Evropa 2020. Ti cilji niso napredovali, nismo dosegli dovolj napredka pri njih in če želimo, v prihodnosti imeti vlogo nekega globalnega akterja, potem ne smemo pozabiti, da potrebujemo rast in investicije. Mm, investirati je treba predvsem v področja, ki prinašajo rast na dolgi rok. E, imamo tudi pakt za rast in delovna mesta, ki mora postati gonilo notranje rasti, vendar se ta pakt zaenkrat ne izvaja v zadostni meri. Zato pozivamo, da bi se ti projekti začeli izvajati. Pozivamo tudi k dejavnosti EIB, da bomo imeli nek vir notranje rasti. Potem želimo tudi novih finančnih eh, eh, pobud za države članice, da bodo začele izvajati strukturne reforme, ki so zapisane v priporočilih. Čakamo zdaj na pobudo, ki je bila eh, naznanjena že večkrat. Komisija jo je že večkrat napovedala glede CCI, instrumenta za konkurenčnost in konvergenco. Parlament je že uh, sprejel stališče v zvezi s tem. Komisijo pa tudi prosimo, da glede na eh, globalizacijo gospodarstva oceni, kaj Evropska unija želi doseči na področju industrijske politike in politike zunanje trgovine. Ta ne sme temeljiti na eh, protekcionizmu, ampak na neki recipročnosti in Eh, na spoštovanju standardov, ko gre za dostope do tretjih trgov. Potrebujemo eh, nek skupni menovalec pri okoljskih in socialnih vidikih. Eh, komisijo prosimo tudi za oceno socialnega učinka vseh priporočenih reform. Pozvali smo jo tudi naj dokonča ekonomsko in monetarno unijo eh, s socialnim stebrom v skladu s tem, kar eh, je parlament sprejel v obliki poročila Marjan Tisen. Zdaj imamo neke običajne stabilizatorje. Um, te je treba zagotoviti za države, ki so v eh, večjih težavah. Potem je treba uh, tudi odpraviti makro neravnovesja. Imamo tudi skupino, ki je bila obljubljena parlamentu, ko je bil sprejet dvojček, namreč skupino, ki bo analizirala, katere so oblike in modalnosti, pri katerih bi lahko dosegli neko skupno upravljanje e, nacionalnega dolga. Države imajo zdaj veliko višjo stopno nacionalnega dolga in eh, to je težko na kratki rok upravljati. Zato moramo eh, k tej zadevi pristopiti z neko globalno percepcijo, evropsko percepcijo. Treba je ponovno zagnati tudi financiranje majhnih in srednjih podjetij in realnega gospodarstva. To je ključnega pomena. Um, Tukaj pozivamo k eh, zaključku oziroma dokončanju bančne unije. Imamo enoten nadzorni mehanizem, eh, bančni organ. Videli bomo, eh, kako se bo to odvijalo. Imamo tudi schemo za uh, uh, jamstva za depozite. Uh, Delo na tem področju se še odvija. Imamo pa tudi direktivo za uh, reševanje bank, da bi vzpostavili zaupanje v gospodarstvo in ponovno uh, okrepili notranji trg. Potem imamo tukaj um, davek na finančne transakcije, ki ga tudi še moramo uh, dokončati. Ukvarjamo se z izogibanjem davkov potem eh, demokratična odgovornost trojke, to je zapisano v poročilu, omenjamo tudi vključenost parlamenta in pa druge elemente, ki so ključnega pomena za eh, razvoj evroobmočja in stabilizacijo evroobmočja. Eh, določeni elementi so se pomaknili eh, na medvladno področje. Pravzaprav ni nečesa eh, izrazito novega v tem poročilu, izpostavila sem pa teme, Eh, za katere parlament že dolgo prosi, eh, pa jih še nismo dosegli. Zdaj je trenutek, ko lahko eh, ponovno zaženemo to agendo, ko lahko še bolj odločno ustrajamo pri teh stvarih, kajti situacija se ne izboljšuje. Potrebujemo nek širok predlog in močno stališče parlamenta v teh težkih časih za delovanje evroobmočja. Najlepša hvala. Hvala. E, zdaj pa poročevalci v senci, gospod Gozes. Hvala lepa, gospod Ferrara, za pripravo tega poročila o semestru. No, mi, mi, že več let, več semestrov govorimo o isti stvari. Sveda govorimo o tem, da želimo večjo rast, konec zategovanja pasu, konsolidacijo javnih financ in tako dalje in tako dalje. Tukaj nekaj govorimo, ampak eh, praktično ničesar ne naredimo. Kaj ti mislimo, da če nekaj rečemo, da potem bomo že stvar kar rešili. Ampak to pač ni tako. Kot prvo, lažemo, državljanom, ko jim rečemo, gledajte, kriza je že za nami, vse bo sedaj bolje. To sploh ni res, pa se to vidimo. Celo v državah, ki so se zelo potrudile, portugalska, drugi so se potrudili, ampak še vedno ne gre. Eh, gospoda Dragi, jaz sem včeraj vprašal, kaj misli o portugalski. No, pravzaprav nisem dobil nobenega odgovora. Pa čeprav je ECB del trojke, pa bi morali biti odgovorni za to, kar se dogaja sedaj pripravljamo neke zakone, seveda vedno več, nov, nov zakon, potem svet to blokira in eh, potem smo zadovoljni z EU 2020. Ampak sedaj smo že leta 2013, kmalo bomo leta 2014, to je že na polovici poti do 2020. Kje pa smo sedaj? Kdaj bomo pa uresničili te cilje za 2020? Nekatere vlade države govorijo o gospodarskem upravljanju, ampak te iste države pa potem izpodbijajo rešitve na evropski ravni. Svet to ponavadi um, tudi potem um, spremlja, ampak države pa to izpodbijajo. Vedno potem naprej govorijo, potrebujemo strukturne reforme. Vsi mislijo, da bodo to storili, potem razložijo državljanom kot v Franciji, ja, sedaj bomo reformirali pokojninski sistem um, saj ne bo nič bolelo, ampak v redu, če ne bo bolelo, zakaj pa tega niste storili že pred parimi leti ali pa desetletji, kaj ti to bo bolelo. Glede, danes, naprimer, nekdo, um, neka družina, naprimer, um, ehm, živi na določen način in mi sedaj želimo določiti večjo stabilnost za splošno družbo. In to potem pomeni, da bo to vplivalo te družine. Ampak po drugi strani pa je seveda treba misliti tudi na javne um, proračune, na učinkovitost. Nekdo, ki zagotavlja gospodarsko rast podjetja, Glejte, tem podjetjem je treba omogočiti ustrezen okvir, da se bodo razvijale. Vedno rečemo, ja, treba je okrepiti zaupanje. V redu, ampak kako bomo ponovno ugradili sistem, um, skozi zaupanje, sistemsko zaupanje, če pa se sistem spremenja vsakih par mesecev? Če boš ustanovil podjetje, potem moraš vedeti, kakšna bo situacija čez pet let. To ni nič pretirano. In tega nimamo. Danes idej je sicer zadosti, ampak um, ni pa dejanskih ukrepov tudi rasti ne bo, če ne bo teh ukrepov. Vem, sedaj lahko reče, gledajte, tisti, ki so najbogatejši, mora več porabljati, ampak gledajte, kaj pa Franciji, um, Francijo dobro poznam. Naprimer, že ko nekdo gre v šolo, um, dobi določeno um, pristobino in um, tako vidimo naslednje. Um, tam, um, na nekaterih površinah, se um, tudi potem poveča um, kupovanje um, plazma ekranov in te plazme ekrane se proizvede zunaj Evrope. Um, in kot rečeno, sedaj imamo vedno večje primaklaje in nimamo dodatne gospodarske rasti. To se vedno kopiči in kopiči in nič ne bo iz tega. Sedaj nekateri pravijo, da vlade, ampak od njih pričakujemo tudi neke pomembne ukrepe. V praksi, gledajte, sam. Uh, um, kot rečeno, potrebujemo pravno uh, te pa socialno varnost. Včeraj sem potem zastavil še drugo vprašanje, gospodu Dragijo, namreč socialni stiski um, in pa kako je to povezano s sistemskimi tveganji. Tudi tukaj nisem dobil kakšnega ravno prepričljivega odgovora. Seveda lahko si iz levice, iz desnice, lahko si občutljiv na stiske tistih, ki nimajo ravno veliko ali pa nimajo ničesar. Ampak um, vedno govorimo, govoričimo potem sprejemamo neke velikopotezne načrte, potem um, začenjamo neke sporozume z američanja, pa kaj pa na koncu z vsega tega? Praktično nič. Ne vem, upam, da bo nekaj iz tega semestra, da bomo sprejeli neke pozitivne poteze. Tukaj seveda tudi cenim priporočila komisije. Tudi mi smo to želeli. Ampak potem um, včasih, ko pa so ta priporočila bolj konkretna, pravimo, komisija je šla predaleč, ampak na koncu ponavadi vsem odloča svet. Glejte, če ne bomo bolj aktivni, če um, ne bomo bolj konkretni, potem bo to problem. Ekonomisti vedno znova govorijo, urijo to napovemo, potem na koncu se zmotijo in se opravičijo. Potem enako velja tudi za IMF. Um, tudi to je eden izmed glavnih uh, členov um, trojke. Oni so rekli, v redu, nekaj smo napovedali, potem rečejo, smo se zmotili. In uh, nekdo potem pravi, gledajte, desetkrat sem se tega lotil, osemkrat sem uspel, upam, da ste vi prišli v teh pravih osem, ne v slabih uh, dve. Torej, če bomo sedaj iz tega semestra dobili kaj bolj konkretnega, bilo to odlično, ampak ne vem, sam nisem ravno prepričan o to. Hvala. Okay.

jean paul merci pour toi bom govoril francosko jean paul samo zaradi tebe se strinjam s tabo jean paul treba ugotoviti kako okrepiti gospodarsko dinamiko v evropi ampak glejte eh, upam da se strinjaš eh, z mano glejte če bomo sedaj stisnile in tiste najmanjše potem ne bo ravno najboljši način. Tukaj najmanjše, ko ne bi jih stisnili, tukaj mislim predvsem na najmanjša podjetja, na najmanjše potrošnike, na najšipkejše med njimi. Ja, to je to. Če želimo okrepiti dinamiko v Evropi, potem potrebujemo zelo poglobljene davčne reforme. To zahteva evropske reforme v celoti. Če bomo sedaj imeli še vedno to konkurenco med različnimi fiskalnimi sistemi, potem bodo nekateri dobili, drugi pa ne. Uh, Če želimo progresiven davek za podjetja in pa za posameznike, potem potrebujemo uskladitev med evropskimi davčnimi sistemi. Toliko sem želel podarjati. Mislim, da smo bolj, lahko bolj konkretni. Prav tako se strinjam z nekaterimi stvarmi, ki jih je podala poročevalka. Bi pa še upozoril na par stvari, ki jih mi želimo ukrepiti kot prvo semester. Glede, tukaj ja, to je nekaj novega za Evropsko unijo, to vemo, ampak to je sedaj izboljšava. Sedaj vsak semester se izboljšuje to delo. To gotovo lahko rečemo. Na začetku, v prvem semestru, je vse delo samo um, generalni direktorat za finance v komisiji in to je bilo to. V redu. Potem vedno je nekdo bolj enak kot nekdo drug, kar pomeni, da sedaj je GD za finance pomembnejši kot pa tisti za okolje ali pa za energetiko ali kaj podobnega. Torej, bilo bi dobro, da bi bili vsi bolj enakopravni. Ampak, kakorkoli že, želimo tudi uskladitev metod. Sedaj pri tem gre za to, da imamo specifične ekipe za posamične države v komisiji in te ekipe potem delajo na različnih standardih naprimer, koliko sredstev se nameni za raziskave in razvoj. V okviru EU 2020 imamo cilj 3 odstotke, še daleč smo od tega, tudi to je problem in tudi zato naše gospodarstvo še ni zadosti konkurenčno. Ampak gledajte, to je en zorni kot in nekatera priporočila se bolj konkretno lotijo tega vedika, potem v drugih eh, pa je to precej manj resno obravnavano pravzaprav včasih um, nekdo ni ravno najslabši, pa dobi zelo strogo priporočilo. Pa čeprav ni najslabši, to je gotovo čudno. Potrebujemo bolj seveda stroga priporočila, um, stroga merila, ampak moramo pa tudi vendarle vse skupaj nekoliko uskladiti, tako bo postopek bolj prepričljiv in vredostojen. Zakonodajni predlog um, glede um, ex ante uskladitve gospodarskih politik predhodne uskladitve je gotovo dober pristop, tako da uskladimo tudi metodološke standarde na skupni osnovi evropske ravni. Potem ne vem, če je tukaj kdo iz komisije, upam, da ja. Um, in upam, da bodo kolegu Oliju Renu povedali tole. Um, kaj mi želimo? Torej, kot prvo, govora je bilo o kakovosti um, javnih odhodkov, kako lahko ta sredstva bolj smotrno uporabljati, kaj so prihodki, uh, kaj so odhodki um, za prihodnost in kaj bi lahko še racionalizirali. Tukaj uh, je um, komisar Oli Ren sicer nekaj pripravil, ampak mislim, da bi morali biti tukaj veliko bolj aktivni. Potem nekaj, kar še vedno čakamo od komisije. Sporočilo o socialni razsežnosti Evropske monetarne in gospodarske unije. Glejte, pri šesterčku. Imamo tudi postopek o makroekonomskih ravnotežjih. Tudi socialne parametre bi morali upoštevati. Tudi ta, ti vidiki lahko vodijo v zelo huda neravnotežja, tudi v okviru gospodarske in monetarne unije. In zato moramo v teh razpredelnicah imeti prepričljive, trdne, zanesljive socialne kazalce, tako da bomo imeli tudi monitoring spremljanja na ustrezen način. Če želimo gospodarsko dinamiko, potem eh, tega pač ne moramo narediti s 25, 26, 27, 28 odstotki revnih v Evropi. Tako tega ne bomo dosegli. Ampak gledajte, vsako leto imamo en dodaten odstotek ljudi, ki živijo pod prakom revščine, v socialni izključenosti. To je tudi etični problem, sam gotovo mislim, da je to res. Um, če resno jemljemo um, listino temeljnih pravic, eh, če že smo vsi enaki, potem moramo to vedeti. Ampak tudi, če pozabimo na samo etiko, že gospodarsko gledano, ni smiselno, če imamo tukaj eno četrtino ljudi, ki so nekje ob robu in oni samo so nekako so na robu preživetja. Že gospodarsko gledano to sploh ni smiselno. Kaj šele etično? Že to je neumno, da potem kar neutraliziramo 25 odstotkov naših eh, gospodarskih potencijalov v družbi. Tukaj moramo delati tudi na teh socialnih kazalcih. Na takšen način bomo lahko bolje obravnavali tudi fiskalne vidike. Na drugačen način. Potem še nekaj. Če želimo okrepiti odpornost in trdnost naše eh, ekonomije, glede produktivnosti dela in pa produktivnosti kapitala in pa virov moramo storiti več. Naprimer, vidimo, kakšne cene plačujemo za energijo in pa za vire. Glejte, pri tako visokih cenah vidite, da moramo biti bolj energetsko učinkoviti. Potem še nekaj, tudi delničari uh, sedaj živijo v svetu, kjer so prihodki oziroma donosi manjši, kot je povedal Jean-Paul. Um, sveda je to povezano tudi z reformo pokojninskih sistemov in podobno. Glede, če sedaj rečemo, da se bodo morali pokojnici navaditi um, na svet kjer, svet, kjer denar ne pada z neba, ja, sveda. Uh, eh, ampak enako velja tudi za delničare ne bo več, ne vem, 80, 15, 20 odstotnega donosa na, na leto. To pač ni normalen standard v tržni ekonomiji. To je nova normalna situacija, na katero se treba navaditi. In, eh, naprimer, stvar učinkovitosti je, naprimer, tudi, um, da Kitajci to počnejo na drugačen način, kot pa mi v Evropi. Naprimer, pri nas uh, preveč donosa dajemo na kapital, glede na um, to, kar dejansko kapital ustvari v konkurenčni tržni ekonomiji. Če sedaj želimo investirati um, in to izkoristiti, potem ne smemo preveč dajati v neke rente, kajti um, rente so neskladne z tržnim gospodarstvom, pa čeprav ne sveda podarim, da sem za tržno gospodarstvo nasplošno. Pa še nekaj, kar je Eliza povedala glede demokratičnega nadzora, um, IMF in pa trojke. Žanpo, tudi ti so, si to omenil. Glede, marsikdo pravi, seveda potrebujemo večjo politično integracijo, ekonomsko integracijo v Evropi in potem nekdo pa pravi, ja, kako to storiti, ampak potem pa rečemo ponovno ne. Glede, ne moramo imeti obojga naenkrat. Ampak bistveni pogoj za to, da nek državljan v Franciji, v Belgiji, kjerkoli že sprejme to, da so politične odločitve modre, je to, da imajo te odločitve neko demokratično legitimnost, pa če to prihaja iz Brusla ali pa iz Pariza, kjerkoli že. In to je bistvo. Torej, moj odgovor. Danes, pravite, danes imamo um, semester, ni pa zadosti demokratičnega nadzora um, in potem naj prenehamo z semestrom. Ne, to ni res. Potrebujemo politično in gospodarsko integriteto. Um, ampak moramo pa povedati, da ima to potem v Bruslu enako težo kot tisto, kar je v državah članicah. Ne moramo reči tisto, kar je v državah članicah je demokratično, v Bruslu je pa popolnoma nedemokratično. Nobena demokracija ni popolna. Moramo izboljšati demokracijo v državah članicah in tukaj treba ukrepiti demokratično legitimnost pri vseh odločitvah, ki se sprema. Hvala. Now, uh... Hvala. Zdaj pa gospod Epping. Prosim, vas, da se držite petih minut. E, ne bom ponovil uh, dolgega govora prejšnjega govorca, govoril bom tudi malo počasneje, da bo lažje za tolmače. Gospa Ferreira, z večino stvari se nisem nikoli strinjal in isto velja za to poročilo. Zahvaljujem se ji za njeno strastno delo. Mm, nekaj stvari zapisanih, s katerimi se resnično ne strinjam in jih bom skušal tudi spremeniti. Poročilo poziva k hitremu izvajanju instrumenta za konkurenčnost in konvergenco na uh, način skupnosti, po metodi skupnosti. Gre za fiskalne sposobnosti EMU. Morda si poročevalka želi tega. Uh, države so delale določene napake pri eh, spremembah, ampak eh, morda jih vi želite prenesti na evropsko raven, vse te napake. Potem eh, poročevalka zahteva tudi zaključek pogajanj o davku na finančne transakcije. Gre za konvergenco davčnih eh, sistemov na ravni EU. Moja skupina je vedno bila nasprotujoča eh, FTT potem naj bi se EMU dopolnila s socialnim stebrom. E, tista preglednica naj bila neka, nek gradnik EMU. Na koncu pa ne smemo pozabiti še na predlog, da morajo države povečati povpraševanje, to so države, ki imajo presežek povečati plače, zato da bodo okrepile eh, povpraševanje. Na koncu bo Nemčija, ki je močna, eh, kaznovana za to. Mislim, da, je, da so predlogi eh, gospe Ferreira obrneni ravno na glavo. Besedo predajam gospodu Gigoldu za pet minut. Čisto na kratko. V nemščini tudi za Jean-Paula pri zelenih izbiro jezika vedno prilagodimo Žonpolu Gozesu. Pri evropskem semestru me nekaj jezi in sicer ločevati moramo med določenimi elementi. V parlamentu si nismo enaki, katere reforme so potrebne v državah članicah. Nekateri želijo tako imenovano trdo linijo, torej konkurenco na področju davkov in pravil. S tem se seveda odpovemo socialnemu tržnemu gospodarstvu, ki omogoča zaščito za določene operaterje. Konzervativci, liberalci želijo zaščititi določene elemente, socialisti želijo rast, naj tako rečem, želijo pa uravnotežiti gospodarstvo. S tem se strinjamo pri rasti. Imamo sicer nekoliko svoje pomisleke, ampak eh, prav gotovo pride do razlik. Lahko se prepiramo o vsebini priporočil um, Evropske komisije, kajti ta priporočila so precej enostranska. Gre za strategijo Evropska unija 2020. To vključuje ekonomske, ekološke in socialne cilje. Evropska komisija je še vedno slepa na eno oko. Naši sodelavci so to prešteli in za obnovljive vire energije imamo dve supersili in sicer Malta in Estonija sta dobili priporočili na tem področju in države članice, ki se ne ukvarjajo z obnovljivimi viri energije, niso dobile nobenih priporočil. Filip Lambert je že to omenil. Enako velja za cilje za boj proti revščini. Tudi tukaj imamo veliko priporočil, ne pa na področju zaposlovanja. To je enostransko in ni koherentno, kajti države članice, ki imajo velike težave, bi morale dobiti priporočila. Sam pa imam uh, vtis, da dobijo države članice čisto naključno priporočila, nekateri se malo potrudijo in to je to. Mislim, da bi potrebovali več koherence gre za vsebinsko enostranskost, ampak gre tudi za metodično vprašanje. Komisija mora za vse države podati enaka merila in vse države članice morajo delati v cilju Evropske unije, ne pa po nekih eh, preferencah, kajti ne moremo upoštevati želja držav članic in določenih akterjev na trgih. Evropska unija si vedno prizadeva za to uravnoteženost in potem bo manj razlik med vsemi in še nekaj mezi. Gre za izpolnjevanje sprejetih sklepov. Tudi če se vsebinsko ne strinjamo z posameznimi priporočili, moramo zahtevati, da komisija pregledno objavi, kateri predlogi se upoštevajo in kateri ne. Od več kot 140 priporočilih je mogoče pri 17 zaznati napredek. Niti 15 odstotkov se ne izvaja. Vse ostalo je postavljeno ob rob in z različnimi opisi se to opisuje v poročilih o napredku nobenega, nimamo stalnega terminološkega slovarja za napredek na tem področju. Kaj to pomeni? Evropska komisija si ne želi tukaj zagotoviti preglednosti, kdo dejansko izvaja priporočila sveta. Tega ne razumem. V parlamentu smo to zahtevali, osebno sem govoril z akterji v komisiji. Nikomor to ne koristi, Zdi se, da obstaja strah, da bi svetu pokazali, kaj počne, da torej ne izvaja vlastnih priporočil. To je neodvisno od eh, strankarsko-političnih preferenc. Ta gospodarska politika je zelo pomembna, to mora delovati. Gospod predsedujoči, hvala lepa za čas za govor in prosim vas, da date komisiji čas za govor, zato da bo komisija razložila, zakaj ne izvaja tega, čeprav je Evropski parlament v priporočili za zadnji semester to zahteval. To želim vedeti tukaj v odboru. Hvala. Okay. Um, that... V redu, zdi se, da nihče več eh, ne bi želel spregovoriti, vsaj ne na strani parlamenta. Je tukaj kdo z komisije? Prosim, izvolite in bodite kratki. Zelo kratek bom, hvala. Eh, ko gre za izvajanje obstoječih eh, priporočil po državah, bi eh, vas rad upozoril na naslednje. Pripravljamo pri komisiji oceno Eh, v kateri tudi izražamo skrbi zaradi nezadostnega izvajanja na številnih področjih. Na nekaterih področjih je bil dosežen napredek in to je kar presenetljivo. Na drugih pa, kot je povedal gospod Gigold, so rezultati eh, zelo slabi in smo razočarani. Ocena izvajanja, ki se stoji samo iz primerjave eh, na področjih izvajanja iz preteklosti, mislim, da to ni dobro in da se na ta način podcenjujejo določena prizadevanja, ki so bila upravljena. Strinjamo se z temeljnimi skrbmi glede tega, eh, kljub vsemu pa opažamo, da vse države članice Eh, na skoraj vseh področjih delajo korake v pravo smer. In to na podlagi priporočil in pa političnih nasvetov, ki jih dajo institucije. Eh, tudi, če se strinjamo z oceno, da so stvari nezadostne, eh, vendarle menimo, da so bili učinki semestra pozitivni in da presegajo tudi samo izvajanje priporočil. Hvala. Hvala, predsedujoči. Moram povedati, da nisem zadovoljen z vašim odgovorom. Zelo specifičen sem bil. Če si ogledate poročila po državah, ki ste jih objavili, potem v določenih poročilih vidimo, da govorite, da so se stvari v veliki meri izvedle. Eh, potem pravite eh, občuten napredek, malo napredka in tako naprej. In če primerjate terminologijo za različne države, vedno uporabite različno terminologijo eh, glede tega, kje je država naredila občuten napredek, majhen napredek ali podobno. In eh, na ta način je nemogoče primerjati, kaj se dogaja po državah. Nobene konsistentnosti ni pri metodologiji eh, ocene napredka posameznih držav. In tudi nimate nobene tabele, kjer bi lahko imeli pregled nad poročili po državah. Tudi nobene tabele ni, ki bi primerjala priporočila iz lanskih let oziroma iz preteklih let z letošnjimi. Na, na, na ta način bi novinari eh, lažje povzeli eh, za javnost, kaj se eh, dogaja po institucijah in po državah članicah. To bi bilo koristno pred volitvami. Te kritične ocene potrebujemo. In če niste zmožni primerjati, kaj se je dogajalo lansko leto, kaj je odločil svet in kaj je bilo potem doseženo, potem eh, mislim, da ne opravljate svojega dela in glede tega niste bili dovolj specifični. Hvala. Hvala. Zdaj bo besedo dobila spet gospa Ferreira za deset minut do konca našega sestanka. prendre dix minutes. Muito obrigada. Eu acho que não preciso de 10 minutos. Hvala. Mislim, da ne potrebujem teh 10 minut. Skušala se bom odzvati na različne prispevke, ki smo jih slišali v tej razpravi. Najprej bi se rada zahvalila kolegom za njihove predloge. Eh, hvala za izboljšave, ki bodo prispevali k temu poročilu. Sama bi poudarila naslednje stvari kar eh, zadeva prispev gospoda Gozesa. Strinjam se z razlago, ki jo je podal on. Eh, na vse zadnje gre za eh, stvari, ki jih parlament zahteva že nekaj časa, ampak zdi se, da se svet vrti naprej, kot da se ne bi nič zgodilo. Mislim, da je zdaj trenutek, Eh, ko bi morali doseči soglasje v določenih priporočilih. Moramo razmisliti o fazi izvajanja in dejavnosti, da bomo dosegli to, da se bodo stvari začele eh, razvijati. Eh, državljani obupujejo v zelo težavni situaciji, so se znašli, nihče dobro ne razume, kam pluje barka Evropske unije in kdo jo vodi. Včeraj sem vprašala Marija Dragija, eh, kako razlagati portugalsko situacijo. Ne zato, ker je portugalska nekaj posebnega, ampak zato, ker je to eh, država, ki je spoštovala vsa priporočila trojke. In eh, rezultatov ni bilo, minister je odstopil, nastala je zmeda in nihče v trojki ni podal ocene kakovosti priporočil, ki jih je ta država prejela. Zakaj stvari niso delovale, to se sprašujem. Najslabše, kar lahko naredimo, je to, kar ravno kar počnemo. Tukaj eh, je pod vprašajem zaupanje v Evropsko unijo in na, njene voditelje. Mislim, da bi morali analizirati, eh, kot je povedal tudi gospod Gigold. Gospod Gigold je rekel, da potrebujemo analizo priporočil predhodnih priporočil in povsem se strinjam s tem, kar je povedal. Sama bi prosila eh, še eh, za to, da se analizira tudi, do katere mere so bila priporočila izvedena. Potrebujemo pa še eno analizo, analizo kakovosti priporočil. Ehm, zakaj država, ki izvaja priporočila, potem doseže situacijo, ki je še slabša od predhodne? Mislim, da tukaj potrebujemo resnično poglobljeno analizo treba je stvari tudi nekako stabilizirati, situacijo stabilizirati, moramo se ozreti nazaj in eh, pogledati, kje smo se zmotili, tako da bomo eh, vnaprej stvari izvajali bolje. Gospod Epping eh, je izpostavil številne problematike, sama jih zelo dobro poznam. Bil je proti CCI, proti socialnemu stebru, FTT, potem, eh, da se plače uskladijo s produktivnostjo. Vse to je zavrnil. Stvari je treba uskladiti z eh, produktivnostjo. Ponavadi se usklajujejo sami, ampak ko eh, se pojavijo težave, je treba ukrepati. Mislim, da je treba. Um, napredovati na različnih področjih, tudi na področju socialnega stebra. Eh, svet in komisija sta se odločila v zvezi s tem. Eh, pričakujemo še predlog glede CCI. Razumem vaše stališče, ampak eh, mislim, da to ni večinsko stališče tukaj v Evropskem parlamentu. Potem Filip. Filip Lamert je tudi podal številne komentarje, strinjam se z večino in mislim, da bomo lahko nekatere njegove ideje tudi vključili v poročilo. Na ta način bi lahko tudi razširili soglasje, ki ga moramo doseči v tem parlamentu. Mislim, da tukaj že obstaja neka uh, konvergenčnost, ko gre za uh, tisto splošno linijo, ki moramo slediti. Tukaj uh, ne, se ne bom več spuščala v podrobnosti, počakala bom na predloge sprememb in kot je rekel, uh, Eh, gospod Gozes, je treba eh, iz besed preiti na dejanja. Parlament mora še naprej izvajati pritisk in to skupen pritisk za to, da se bojo eh, dosegli odzivi in da se bodo dosegle rešitve za državljane, ki jih nujno potrebujejo. Hvala. Najlepša hvala, gospa Ferreira. zaradi nujnosti eh, pripravi tega poročila je rok za pripravo predlogov sprejem 17. juli. Hvala za sodelovanje danes do povdne. Ponovno se sestanemo ob treh popovdne.